Can we start? Dragi kolegi, lahko začnemo. Veliko dela nas čaka danes popovdne. Drage kolegice in kolegi, prisrčno vas pozdravljam pri današnji seji odbora za kulturo. Imamo zelo natrpan dnevni eh, red. Zato smo eh, črtali tudi jutrišnjo sejo, to vam je najbrž všeč. Začeli bomo z prvo točko dnevnega reda, gre za sprejetje dnevnega reda ali lahko sprejmemo osnutek dnevnega reda. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem je dnevni red sprejet. Potem prehajamo k drugi točki dnevnega reda, sprejetje zapisnikov. Zapisnik seje z dne 3. septembra ste prejeli v svojih dosijajih. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem velja zapisnik za sprejetega, če ne bo nebojenih pripomb do konca današnje seje. Potem pa prehajam k tretji točki dnevnega reda, sporočila predsedujoče. Danes imamo na voljo tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, portugalščino, češčino, estonščino, mačarščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. In naj vas spomnim, da se ta seja prenaša prek spleta. In naj vam povem še nekaj o uh, nagradi Lux. Tekmovanje se bo začelo 15. oktober uradno in takrat uh, se bo začelo tudi že glasovanje. Torej, eh, takoj, ko si boste ogledali filme, lahko tudi glasujete. Poleg tega pa lahko naročite eh, tudi eh, DVD svežen eh, oziroma lahko zahtevate eh, ogled eh, na spletu na zahtevo. Število poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, eh, je eh, bilo razmeroma nizko lansko leto in to bi se moralo spremeniti in naš odbor mora pri tem dati vzgled. Eh, torej, eh, prepričajte kolege, da si bodo ogledali filme in da bodo tudi ustrezno glasovali. Torej, vas vse pozivam, da delujete kot aktivne veleposlanice oziroma aktivni veleposlaniki in sicer ne le izven parlamenta, ampak tudi pri kolegicah in kolegih Informacije o izbiri filmov najdete eh, na eh, vaših mizah. Imamo tri zelo različne, ampak zelo zanimive filme in eh, res me že zanima, kdo bo na koncu zmagal. Več informacij o filmih pa vam sedaj ne bom podajala, najdete jih v vaših dosjejih. Od 15. do 19. oktobra si jih boste lahko ogledali pa od 5. do 9. novembra in sicer ob 13. in ob 19. uri, dvakrat dnevno torej. In sicer v dvorani Judy Menuin. E, nekaj izjem bo, ampak če želite v kino, v parlament, potem. Uh, bo to koristna informacija in tudi eh, filmski dnevi eh, bodo ponovno potekali. Več kot 200 predstav bo eh, za tisoče državljank in državljanov in lahko izkoristite tudi to priložnost in sodelujete pri 20 festivalih eh, in sicer na različnih mestih. Na 6. Se, 6. 7. in 8. novembra pa bodo ti filmi predvajani v različnih eh, državah članicah Evropske unije. To je mogoče v sodelovanju s programom Kreativna Evropa. Gre za to, da okrepimo prepoznavnost te nagrade in da razširimo uh, število gledalcev, uh, pa tudi v. Uh, gledališču Bozar in pa v uh, Cinema uh, eh, Galleries bodo predstavljeni ti filmi, potem pa bodo gostovali po uh, celi Evropi, poleg tega uh, pa sodeluje tudi program Arte. Kot uh, veste, se nič ni spremenilo kar zadeva glasovanje, od 15. oktober do 13. novembra lahko glasujete na spletni strani eh, nagrade eh, Lux in podelitev bo potekala v Strasburgu in sicer eh, v sredo 15. novembra. Eh, poleg tega bo organiziran tudi seminar za novinarje. Podpredsednica gospa Gepard eh, bo eh, sodelovala in potekala bo razprava o evropskih vrednotah in evropski kinematografiji. Upam, da bo gost kmalo potrdil svojo udeležbo in seveda ste vsi vabljeni, da se udeležite tega dogodka. In, uh, poleg tega boste morali vnesti tudi kodo, da si boste lahko ogledali uh, filme. Uh, postopek je nekoliko zapleten, ampak uh, tako pač mora biti, kaj ti. Server, na katerem so naloženi ti filmi, se ne nahaja v parlamentu, ampak izven parlamenta in zaradi tega mogoče imeti dostopa do teh filmov eh, z geslom, ki ga uporabljamo tukaj kot poslanci Evropskega parlamenta. Seveda, to pomeni uh, dodatno breme uh, za uh, poslance Evropskega parlamenta, uh, če je potrebno vnesti še eno geslo, ampak uh, žal drugače tega v tem trenutku ne moremo organizirati. No in naj se eh, zahvalim eh, še Mariji Celer in Hindrihu, ki sta odgovorna za ta program v eh, Evropskem parlamentu in ki sta opravila vsa pripravljalna dela. Sedaj pa prihajamo k naslednji točki dnevnega reda. Glasovali bomo o petih eh, zakonodajnih poročilih. Gospa Libačka, želite besedo? Rada bi spregovorila o nagradi eh, Lux Prize. Lansko leto sem se pritožila. In uh, sicer uh, zaradi uh, razpožljivo, razpožljivosti videokaset. Rečeno je bilo, da uh, jih bomo dobili vsi člani odbora, pa jih še zmeraj nismo. Also die Videos für die Abgeordneten. Ja, eh, videi bi morali biti na voljo za vse poslance eh, od 15. oktobra naprej. Mislim, da je to petek, eh, če se ne motim, seveda. In skušali bomo pač skrbeti za to, da bo vse gladko potekalo in da boste vsi dobili DVD-je. In. Zagotoviti bomo skušali tudi, da vsaj člani odbora za kulturo vsi dobite DVD-je. Dobro, potem pa zdaj lahko pridemo k glasovanju. Kot sem že dejala, pet eh, zakonodajnih poročil in eh, kar takoj bomo eh, glasovali in sicer najprej o umestnem poročilu o večletnem finančnem okviru 2021-2027 gre za stališče parlamenta v luči dogovora poročevalka sem bila jaz in rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci in sodelovkam in sodelovcem ter sekretarjatu. Mislim, da smo dobro sodelovali in da smo našli zelo, zelo dobro rešitev. Upam, da bo to eh, stališče vključeno tudi v umestno poročilo Evropskega parlamenta oziroma odbora za proračun. Tako, zdaj pa lahko kar začnemo. Najprej predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 3. Moram najti drugi seznam za, proti, vzdržani, zavrnjeno 4 za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani, sprejeto, 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, zdržani, sprejeto. In sedaj končno glasovanje, poimensko glasujemo. Ja, švačen moment. Ja, bom počakala trenutek. Želela sem uh, tudi vprašati, če ste vsi ustavili svoje kartice, pa potem tega nisem storila. Tako, konec glasovanja. Ja, konec glasovanja. Petindvajset za, nihče proti štiri vzdržani, sprejeto. Hvala lepa. V tem prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za poročila Bogdana Vente o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021-2027. Predlog spremembe 8. Se opravičujem, Bogdan, ali želiš besedo? Hvala lepa, gospa predsedojoča. Čisto na kratko bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v Senci za zares dobro sodelovanje. Zahvaljujem se, da ste mi pomagali pri pripravi tega mnenja. Hvala tudi sekretarjatu Veronik Dank in eh, moji asistentki Kaši. Ja, najlepša hvala, Bogdan, tudi tebi za upravljeno delo. Sedaj pa bomo začeli z predlogom spremembe 8 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 114 za, proti, vzdržani. To pa bomo preverili. Torej 114 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. ELS ima enega člana preveč ne vedo, mora izvleči svojo kartico. Dobro, sedaj je vse v redu. Konec glasovanja. 13 proti 15. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za. Zavrnjeno je bilo to, ja. 9 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 115 za proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno mislim, da, ampak bomo preverili 117 elektronsko glasovanje. Geschlossen? Ja. Konec glasovanja. 15 proti 13 zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno 121 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 122 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 123 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 124 za, proti vzdržani. Sprejeto 125 za, proti vzdržani proti, stržani. Mislim, da je bil sprejet, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 15 proti, zavrnjeno. 126 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 127 za proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto 139 za, proti, vzdržani, sprejeto 140 za, proti, vzdržani, sprejeto 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 13 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 4 za proti, vzdržani, sprejeto 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 146 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili 146 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 10 proti, sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. sedaj pa 17 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Osemnajst in sto petdeset sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 in 153 sta identična za. Proti, vzdržani, sprejeto. 154 za. za, proti, vzdržani, sprejeto 155 za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 proti, vzdržani, zavrnjeno 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 21 za proti, vzdržani, sprejeto 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 168 za, proti, vzdržani, sprejeto 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 171 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili. 171 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 13 za, 15 proti, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za proti, vzdržani, zavrnjeno 175 za, proti, vzdržano, sprejeto 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 177 za, proti, vzdržani, sprejeto 180 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 177 za. 179 za, proti, vzdržani, sprejeto. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Se bo pravila predsedujoča. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto 25 za, proti, vzdržani, sprejeto 188 za, proti, vzdržani, sprejeto 26 za, proti, vzdržani, sprejeto 27 za, proti, vzdržani, sprejeto 28 za proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, za proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za, proti, vzdržani, sprejeto. 190 za, proti, vzdržani, sprejeto. 191 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 192 za, proti, vzdržani, sprejeto, 193 za, proti, vzdržani, sprejeto, 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, mislim da, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 13 za, 16 proti. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 za, proti, vzdržani, sprejeto. 204 za ustnim predlogom spremembe za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 52, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno 53 za, proti, vzdržani, sprejeto 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto 67 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 69 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 70, 68 za, proti vzdržani. Sprejeto 70 za, proti vzdržani. Sprejeto 71 za, proti vzdržani zavrnjeno 72 za, proti, vzdržani, sprejeto 73 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo še preverili. Glasujemo, konec glasovanja zavrnjeno 16 proti 12. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 77 za, proti, vzdržani, sprejeto 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 77 za. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. O 81, ja, konec glasovanja, 17 proti 12 sprejeto. Se upravičujem, tega nisem mogla razprati. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 89 za, proti, vzdržani, sprejeto 90 za, proti, vzdržani, sprejeto 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani. Nisem prepričana, torej elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 15 proti, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto 96 za, proti, vzdržani, sprejeto 97 za, proti, vzdržani, sprejeto 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 99 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Dvigujte roke, prosim sicer ne morem razbrati rezultata. Konec glasovanja. 14 proti 14, zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani zavrnjeno 102, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 103, za, proti, vzdržani, sprejeto 104, za, proti, vzdržani, sprejeto 2, za, proti, vzdržani, sprejeto 105, za, proti, vzdržani, sprejeto 3, za, proti, vzdržani, proti, vzdržani, sprejeto 4 za, proti, vzdržani, sprejeto 5 za, proti, vzdržani, sprejeto 6 za, proti, vzdržani, sprejeto 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 7 za, proti, vzdržani, sprejeto 107 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa še končno glasovanje. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 27 za. Nihče proti, en vzdržan glas. Sprejeto, iskrene čestitke, Bogdan. Potem pa prehajamo k naslednjemu poročilu, to je oziroma mnenju. Eh, pripravljalec mnenja je Luigi Morgano, gre za obzorje Evropa. Luigi, ali želiš še kaj dodati? Ja, na kratko bi se rad zahvalil vsem, eh, še prav posebej poročevalcem v senci in pa njihovem sodelavcem, eh, sekretarijatu. Mislim, da smo zares odlično sodelovali. In mislim, da se v veliki meri strinjamo glede eh, besedila, ki smo ga skupaj eh, pripravili. Najlepša hvala. Ja, film, film. Ja, najlepša hvala. Luigi, tudi tebi za upravljeno delo. Začeli bomo s predlogom spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto 9 za, proti, vzdržani, sprejeto 82 za proti, vzdržani, zavrnjeno 83 za, proti, vzdržani, zavr, zavrnjeno 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 10 za, proti, vzdržani, sprejeto 11 za, prosim, proti, vzdržani, sprejeto 86 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 86. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 proti 15 zavrnjeno. 87 za, proti, zdržani, sprejeto. 12 za, proti, zdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 88 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 13 je bil umaknen, 91 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 90 za, proti, vzdržani. Sprejeto 92 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 93 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 14 za proti, vzdržani. Sprejeto 94 za, proti, vzdržani. Sprejeto 95 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo v predlogu spremembe 95. Konec glasovanja. 13 za, 15 proti, zavrnjeno 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, gegen, enthaltungen, angenomen. Ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto sto dve za, proti, vzdržani. Še enkrat sto dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto tri za. Kako, ali sem kaj izpustila? Torej sto tri za proti, vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti,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 vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 128 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Geschlossen. Konec glasovanja. 16 proti 11 zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 130 za proti vzdržani zavrnjeno, 131 za, proti vzdržani zavrnjeno, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 133 za, 133. Da, 133. Proti, vzdržani, sprejeto so 34 za, proti vzdržani, sprejeto 135 za, proti vzdržani, zavrnjeno 18 za, proti vzdržani, sprejeto so 36 za, proti vzdržani, zavrnjeno 137 za, proti vzdržani, zavrnjeno 138 za, proti vzdržani, zavrnjeno 138 za,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 vzdržani. Sprejeto, kompromis 7 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 162 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 163 za, proti, vzdržani. Zavrneno, 164 za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 8 za, proti, vzdržani. Sprejeto sprejeto. 167 za, proti, še enkrat za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno, ena za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 11 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 43 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 12 za, proti vzdržani, sprejeto 46 za, proti vzdržani, sprejeto 47 za, proti vzdržani, zavrnjeno 48 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 52 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto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 elektronsko, lahko glasujete. Geschlossen. Mit 15 zu 13. 15 proti 13 sprejeto. Kompromis 14 za. Proti vzdržani sprejeto. 60 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 61 za. Proti vzdržani zavrnjeno bomo to preverili elektronsko. Geschlossen. Konec glasovanja. 13 proti 15 zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto 66 za, proti vzdržani sprejeto 67 za, proti vzdržani zavrnjeno 68 za, proti vzdržani zavrnjeno 69 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto. Danes smo imeli 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani vzdržani. To bomo preverili elektronsko, predvsem v 80. Geschlossen. Konec glasovanja. 14 proti 14 zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani sprejeto, sedaj pa končno glasovanje in sicer poimensko. Lahko glasujete. geschlossen. Konec glasovanja. 28 za, en vzdržan glas, torej soglasno sprejeto. Čestitamo, Luigi. Dan kommen wir jetzt zum. Sedaj pa mnenje o Eh, evropskem teritorijalnem sodelovanju Interreg. Marlene Mici je naša pripravljalka mnenja. Marlene, želiš še kaj dodati? Hvala, Petra. Želela bi se zahvaliti vsem, ki so sodelovali z menoj pri pripravi tega dosija, predvsem poročevalcem v senci. Mislim, da smo pripravili dokument, ki je pomemben za regije in povdarili smo, kako pomembno je podpirati regije. Hvala. Hvala tudi tebi za upravljeno delo, Marlen. Ja, ich weiß. Wir stimmen jetzt, wir stimmen durch, komm. Wir beginnen mit Änderungsantrag 40 dafür. Prosimo v 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 41 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 42 za, proti vzdržani, zavrnjeno 43 za, proti vzdržani, zavrnjeno 44 za, proti vzdržani, zavrnjeno 45 za, proti vzdržani, zavrnjeno 46 za, proti vzdržani, zavrnjeno 47 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 54 za, proti, proti vzdržani zavrnjeno, 55 za, proti vzdržani zavrnjeno, 56 za, proti vzdržani zavrnjeno, 57 za, proti vzdržani zavrnjeno, 58 za, proti vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti vzdržani zavrnjeno, 61 za, proti vzdržani zavrnjeno, 61 za, proti vzdržani, zavrnjeno 62 za, proti vzdržani, zavrnjeno 63 za, proti vzdržani, zavrnjeno 46 za, eh, 64 za, proti vzdržani, zavrnjeno 65 za, proti vzdržani, zavrnjeno 66 za, proti vzdržani, zavrnjeno 67 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 72 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 74 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 84 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 86 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 11 za, proti vzdržani sprejeto, 12 za, proti vzdržani sprejeto, 87 za, proti vzdržani zavrnjeno, 88 za, proti vzdržani zavrnjeno, 89 za, proti vzdržani zavrnjeno, 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 15 za, proti, vzdržani, sprejeto 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 100 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za, proti vzdržani, zavrnjeno 106 za, proti vzdržani, zavrnjeno 107 za, proti vzdržani, zavrnjeno 108 za, proti vzdržani, zavrnjeno 117 za, proti vzdržani, sprejeto 109 za, proti vzdržani, zavrnjeno 110 za, proti vzdržani, vzdržani, zavrnjeno 111 za, proti vzdržani, zavrnjeno 112 za, proti vzdržani, zavrnjeno 18 za, proti vzdržani, sprejeto 19 za, proti vzdržani, sprejeto 113 za, proti vzdržani, zavrnjeno 114 za, proti vzdržani, zavrnjeno 115 za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 vzdržani, zavrnjeno 122 za, proti vzdržani, zavrnjeno 123 za, proti vzdržani, zavrnjeno 124 za, proti vzdržani, zavrnjeno 125 za, proti vzdržani, zavrnjeno 126 za, proti vzdržani, zavrnjeno 125 za. 127 za, proti vzdržani, zavrnjeno 128 za, proti vzdržani, zavrnjeno 129 za, proti vzdržani, zavrnjeno 130 za, proti vzdržani, zavrnjeno 131 za, proti vzdržani, zavrnjeno 133 za, proti vzdržani, zavrnjeno 134 za, proti vzdržani, vzdržani, zavrnjeno 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno 141 za, proti vzdržani, zavrnjeno 142 za, proti vzdržani, zavrnjeno 143 za, proti vzdržani, zavrnjeno 144 za, proti vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti vzdržani, sprejeto 21 za, proti vzdržani, sprejeto 145 za, proti vzdržani,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 proti, vzdržani, zavrnjeno 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prosim, be dve za proti, vzdržani, sprejeto, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 28 za, proti vzdržani zavrnjeno, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani zavrnjeno, 30 za, proti vzdržani zavrnjeno, 31 za, proti vzdržani zavrnjeno, 32 za, proti vzdržani zavrnjeno, 6 za, proti vzdržani zavrnjeno, 6 za, proti vzdržani, sprejeto, sedem za, proti vzdržani, sprejeto, triintrideset za, proti vzdržani, sprejeto, štiriintrideset za, proti vzdržani, zavrnjeno, petintrideset za, proti vzdržani, zavrnjeno, šestintrideset za, proti vzdržani, zavrnjeno, sedemintrideset za, proti vzdržani zavrnjeno, 38 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 39 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje in sicer elektronsko. Kaj je kostlozo masažo za moje cunge? Jaz bi porabila masažo za jezik. Šla sem. Konec glasovanja. 23 za, en glas proti, tri vzdržani glasovi, torej sprejeto za veliko večino, Marlene, čestitke. Dan. Sedaj pa zadnja, zadnje današnje glasovanje, ki je precej dolgo. in sicer gre za mnenje o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Poročevalec je Kurcijo Malteze, ki pa ga danes ni tukaj. Nažalost je zbolel, tako da mu želimo, da se čim prej pozdravi. Začenjamo z glasovanjem. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 214 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani sprejeto. Kompromis šestnajst. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis sedemnajst, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis osemnajst, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis devetnajst, za, proti, vzdržani sprejeto. Predvsem je triinsedemdeset za proti, vzdržani, sprejeto. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 263 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 za, proti, vzdržani, 78. Ja, prejšnji je bil zavrnjen, zato 78 ni brezpredmeten. 78. Tolmači ne slišimo, kaj se govori do rani. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 270 za, proti. Se upravičujem, o tem ne bi smeli glasovati. Kompromis 20 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 22 za. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 299 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 23. Ach so, Entschuldigung, den habe ich übersehen. Entschuldigung. Se pravičujem, tega sem spregledala. 300 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis 22. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 312 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 313 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 314 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto, 315 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 316 za, proti, vzdržani sprejeto, 317 za, proti, vzdržani sprejeto, 318 za, proti, vzdržani sprejeto, 319 za, proti, vzdržani sprejeto, 320 za, proti, vzdržani sprejeto, 320 za, proti, vzdržani sprejeto 321 za, proti vzdržani sprejeto 322 za, proti vzdržani sprejeto 323 za, proti vzdržani sprejeto 324 za, proti vzdržani sprejeto 325 za, proti vzdržani sprejeto 326 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto 327 za, proti, vzdržani, sprejeto 328 za, proti, vzdržani, sprejeto 329 za, proti, vzdržani, sprejeto 330 za, proti, vzdržani, sprejeto 331 za, proti, vzdržani, sprejeto 332 za, proti, vzdržani sprejeto 333 za, proti vzdržani sprejeto 334 za, proti vzdržani sprejeto 335 za, proti vzdržani sprejeto 336 za, proti vzdržani sprejeto 101 za, proti vzdržani sprejeto 4 za, proti vzdržani sprejeto 5 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Wo waren wir denn jetzt? Da oben. Ja. Schon ganz durcheinander. Spovedž novinke smo, pravi predsedujoča. Konec glasovanja. 14 proti 13 sprejeto. Kompromis 1 za proti, vzdržani, sprejeto, 107 za, proti, vzdržani, sprejeto, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 108 za, proti, vzdržani, sprejeto, 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110. 10, eh, oprostite, za, proti, vzdržani. Še enkrat 10 za, proti. Prosim, da dvigujete tačice. 10 za. O 10 glasujemo. geschlossen. Konec glasovanja. 18 za, 9 proti. Res nisem videla rezultata, ker ne dvigujete rok. Dobro. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav, bomo to preverili elektronsko. 114. Geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno 16 proti 9. 115, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 116, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 117, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 118, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 125 za, proti, vzdržani, zavrnen. 126 za, proti, vzdržani. To bi rada preverila. Glasujemo o 126. Konec glasovanja. 14 eh, proti, 13 za, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani sprejet. 128, 129, ki sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 14, za, proti, vzdržani, sprejet. 130, 131, kdo je za, proti, vzdržani, to bi rada preverila, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto so 14 proti 13. 15. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 132. Kdo je za? Se upravičujem 16. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Vidim, da ste nekoliko utrujeni, to bomo morali preveriti. Konec glasovanja. 15 eh, za, 11 proti sprejet. 136, kdo je za? Proti, ozdržani, sprejet. 17, kdo je za? Proti, sprejet. Vzdržani sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 140. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 19. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 141. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 142. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet zavrnjen. 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dobro bomo pa preverili. Konec glasovanja. Sprejet 14 proti 13. 22. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 6. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 149 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 150. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 25. Za. Proti. Vzdržani. To bi rada preverila. Konec glasovanja. 14 proti 13 sprejet. Kompromis 8. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejet. 156. Kdo je za? Proti. Torej 156 za. Proti. Vzdržanje sprejet. 158. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejet. 27 za. Proti. No, se opravičujem, 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 161. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 12 zavrnjen. Kompromis 10. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. 35. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. 35. No, bomo pa preverili, glasujemo. Konec glasovanja. 17 proti 10, sprejet. 172, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 36, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. Sprejet. 176. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. 37. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 178. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 179. Za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 182. Za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. 183, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 184, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Dobro, glasujemo 184. Konec glasovanja sprejet 22 proti 1. Ena, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Dva, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Tri, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sto dva, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 103, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 104, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. In sedaj še končno glasovanje. Glasujemo. In konec glasovanja. 24 za, 3 proti, nobenega vzdržanega glasu, eh, poročilo je sprejeto in iskrene čestitke poročevalcu. Tako. So, jetzt müssen wir ein bisschen Zeit aufholen, wird mir gerade gesagt. Tako, sedaj moramo pa uh, malo pohititi. so mi povedali. Pohiteti moramo, kajti eh, Silvi Guillaume nas mora zapustiti, gre v Libe, kjer bodo prav tako obravnavali to temo. Sedaj smo pri eh, točki dnevnega reda 9. Eh, prosim vas, da potiho zapustite dvorano. Eh, tukaj imamo eh, osnutek mnenja za nov program pravice in vrednote. Eh, tukaj gre za sklad za vrednote. Pripravljalka mnenja je Silvi Gijom, ki bom takoj dala besedo. Še prej pa bi. Torej, mi bi to radi delali. Rok za predloge sprememb je 18. oktober ob 14. uri. Mi imamo tukaj posebne oziroma izklu, izključne pristojnosti za naš eh, stari program za državljane. Silvi Gijom, vi imate besedo, da nam boste predstavili eh, vaše mnenje o tem poročilu. Silvi, izvolite. Ja, euh, Najlepša hvala, eh, Petra. Res je, da. Moram v odbor Libe, kajti čez 20 minut približno je na vrsti ravno obravnava tega poročila, tako da bom sedaj podala predstavitev v telegramskem stilu. Eh, imeli smo že izmenjavo mnen eh, na temo eh, tega poročila. Sedaj sem pripravila mnenje in zahvaljujem se vsem, ki so z nami sodelovali, še prav posebej sekretarjatu odbora Libe. Eh, nismo imeli ravno veliko časa in nismo mogli organizirati tudi predstavitve na to temo, eh, kar eh, je pravzaprav škoda, kajti koristil bi nam prispevek civilne družbe. Ampak dobro, sedaj naj nakratko predstavim to mnenje. Najprej naj povem, da gre res za okrepitev postavke, ki je namenjena staremu programu Evropa za državljane. Vemo, eh, da bi ta program moral imeti dodano vrednost, uspodbuditi bi moral udeležbo državljanov, uspodbuditi eh, občutek skupnosti in okrepiti eh, demokratično dimenzijo Evropske unije. Vse to je zelo pomembno. Druga točka. In ta se nekako veže na prvo točko, je zakaj pravzaprav eh, sploh predlagam, da bi v naslov programa eh, ponovno uvedli eh, ta pojem državljanstva, ki ga zdaj pravzaprav več ni. Državljanstvo, pravice in vrednote. V tem trenutku govorimo zgolj o udeležbi državljanov, ne gre zgolj za simboličen pomen te besede, gre za ukrepitev uh, pojma državljanstva. Tretja točka. Tukaj gre za proračun. Mislim, da moramo eh, zagovarjati proračun, ki je bil namenjen temu programu že od samega začetka. Eh, srečujemo se eh, z vedno večjimi izzivi na tem področju. Namenjenih je bilo 500 milijonov evrov za to področje in Zavedamo se seveda eh, proračunskih omejitev, ampak Evropska unija oziroma Evropska eh, komisija želi uporabiti del teh sredstev za medinstitucionalno sodelovanje. Četrta točka. Gre za definicijo oziroma za določitev prioritet. Evropski parlament mora biti ustrezno vključen v eh, določitev teh eh, prioritet in zaradi tega je potrebno izvršne akte nadomestiti z delegiranimi akti. Peta točka. Biti moramo pozorni. In to eh, vas mora voditi tudi pri vložitvi predlogov sprememb. Da se osredotočimo na naše pristojnosti, kajti tukaj gre za sredstva, ki so namenjena velikim organizacijam civilne družbe. Eh, vendar pa ne smemo pozabiti tudi manjših eh, regionalnih organizacij. Kajti v nasprotnem primeru bo to uviralo dobro delovanje tega programa in na to moramo opaziti pri izvajanju eh, programa. In na koncu mislim, da bo potrebno osvetliti še nekaj drugih elementov, eh, kot recimo eh, osebe z različnimi omejitvami, eh, tretje države, ki ravno tako sodelujejo v tem programu in pa točnejša navedba nacionalnih kontaktnih točk. To mislim, da bi bilo koristno to so torej nekatere točke, ki sem želela izpostaviti v svojem uvodu. Zaključila pa bom z tehnično eh, postavko, ki pa se mi zdi razmeroma pomembna. In sicer gre eh, za eh, posel komisiji glede finančnega izkaza. Gre namreč za razporeditev proračuna. Namreč Komisija predlaga, da naj bi bila sredstva namenjena um, seveda um, sodelovanju in udeležbi eh, državljanov, eh, hkrati pa tudi podpori nevladnim organizacijam in zato naj bi bilo namenjenih 20 eh, odstotkov in ta sredstva bi šla neposledno v EU Just. In zanima me, katere organizacije natančno so to. Ali gre tukaj za stari program za državljanstvo? gre za pomemben del uh, tega. Uh, eh, Zvojme del teh sredstev uh, in uh, ne želim, da bi imeli uh, nejasno situacijo. To je še zadnja točka, ki sem jo želela izpostaviti. Seveda pa z pričakovanjem eh, čakam na vaše predloge za ukrepitev tega programa, ki vem, da nam je vsem zelo pri srcu. Tako, Petra, čisto na kratko, eh, to je bila moja predstavitev. Lepa hvala, Silvi. Sada je pa poročevalci v senci. Gospod Malinov bo prvi dobil besedo, prosim, da se omejite na dve minuti. Da, razumem, da se nam mudi. Začel bom s sledečim. Včeraj smo se srečali z nevladnimi organizacijami. To srečanje je organiziral gospod Boni. Bodi Valerov je poročevalec iz vrst zelenih. Rad bi potrdil to, kar je kolegica pravkar povedala. Torej, ideja je ta, da bi se osredotočali, da bi združili vsa sredstva na enem mestu. Neovladne organizacije so nam predstavile izračune, iz katerih izhaja, da bodo pravzaprav eh, imeli na voljo manj denarja, kot ga imajo sedaj. V predlogu komisije je rečeno to, da priznavajo da eh, je sedaj manj virov in da so vsi ti programi sorodni in da se tega sedaj poskušajo se koncentrirati na združenje eh, programe. In eh, razumem sedaj, je to ena od nevarnosti, namreč bo manj denarja. In potem bom uh, dodal še eno stvar, jaz izhajam iz mladinskih organizacij, torej To bi lahko združili z programom Erasmus, kajti nanaša se na vrednote, na izobraževanje. Torej, eh, lahko bi delali v tej smeri, da bi zagotovili eh, večjo sinergijo predloga Evropske komisije in pa Erasmusa. In moja tretja točka, kajti eh, ta hip se mi res modi, torej tretja točka. Jaz bi osebno podprl osredotočanje na lokalne nevladne organizacije. Eh, Torej, jaz mislim, da bi se morali res osredotočati na nje. Razumem, da obstaja določena konkurenca, določene napetosti, ampak res mislim, da bi morali postaviti v spredje pri eh, tem financiranju ravno te eh, organizacije. Hvala lepa. Odlično, lepa hvala. Sedaj pa Marie Therese. Bien, el futuro programa Ciudadanía, Derechos y Valores. Ta program uh, ima namen okrepiti dialog med uh, evropejci in uh, želi okrepiti tudi medsebojno razumevanje v času, ko Evropa na tem področju doživlja krizo. Prejšnji program je bil pri tem uspešen, eh, širil je pravice in vrednote med eh, državljani, zato bi tudi novi program lahko imel veliko korist za državljane, eh, tudi v luči prihajajočih evropskih volitev. Potrebujemo tudi poročilo o izvajanju tega programa. Ehm, ta program z, želi tudi spodbujati Mm, ozaveščati glede, ozaveščati glede zgodovinskega eh, spomina. Na podlagi tega lahko potem tudi gradimo prihodnost. Eh, gre za podporo civilni družbi, ki na lokalni ravni spodbuja naše urednote, s tem želimo dobiti bolj odprte, demokratične družbe um, v obdobju. Marita, res prosim, govori nekoliko počasneje, pravi predsedujoča. Skratka, potrebujemo tudi ustrezen proračun, zato da bomo lahko dosegli vse cilje v programu. Eh, kolega Marinov je povedal veliko razumnih predlogov v zvezi s tem. Naj zaključim. Strinjam se z poročevalko Silvi. Eh, pomembno bi bilo ponovno definirati koncept državljanstva. To je sedaj omemba državljanstva je sedaj izginila iz programa. Čeprav je to edini program, ki je posvečen državljanom. Dobro bi bilo, če bi v naslovu programa ponovno uporabili besedo uh, državljani. Hega. Hvala lepa, Helga Trupel. Hvala lepa, Petra. Zahvaljujem se naši eh, pripravljalki mnenja, ki se jim odi, zato bom kratka. Mislim, da je ta program ključnega pomena v luči prihajajočih eh, volitev. Tukaj gre za vladavino prava in pa za naše skupne politične vrednote. In to je podlaga za vse, kar počnemo v Evropski uniji in pa v sosedskih državah. Iz tega razloga mislim, da gre tukaj za opolnomočanje vseh državljanov, zlasti manjšin, ne glede na to, eh, kakšna manjšina eh, to je mi želimo dati manjšinam možnost eh, za opolnemočenje in pa za razvoj. In tukaj gre za to, da bi se zoprstavili rastočemu nacionalizmu, kajti Evropska unija je demokratičen politični projekt in ne želimo se vrniti k nacionalizmu, kajti na koncu vemo, da to privede do vojne. Res je, mi moramo v naslov ponovno vključiti besedo eh, državljanstvo, kajti to je program za državljane. Pomembno je, da to poudarimo že v naslovu. Eh, torej, potem pa bom eh, o proračunu eh, spregovorila v svojih predlogih sprememb. Potrebujemo več sredstev in to je seveda povezano z večletnim finančnim okvirom. Ne želim eh, poudarjati oziroma ponavljati iste besede o bitkah v svetu, ampak to je povezano s tem. Zato moramo zagotoviti vse, kar je v naši moči, zato da povemo, da je naš program izrednega pomena za prihodnost Evropske unije in da zato res potrebujemo več sredstev. In mislim, da se kult in libe tukaj strinjata. Hvala. Hvala lepa, Helga. Gospa Bild. Madame le rapporteur, je vous remercie. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa uh, poročevalka. Um, strinjam uh, se, uh, da ne bi smeli odpreti programa tretjim državam in zavračam uh, uh, celoten predlog Evropske komisije. Evropo eh, sestavljajo državljani sami in ti naj bi bili sedaj propagandni eh, stroji Evropske unije. Eh, in recimo partnerstvo med vasmi je dober primer za to. Poglejmo samo, kakšna je situacija zaradi prihoda priseljencev v Italiji, porašča evroskeptičnost. Eh, v eh, Srbiji sedaj eh, tradicija postaja nova migranska kultura. Hvala, vsega tega ne želimo. Seveda potrebujemo Evropo za državljane, vendar pa tega ne moremo izenačiti z Evropo, ki je pripravljena sprejeti priseljence. Eh, Mačarska in Poljska sta eh, bile eh, v preteklosti največji prejemnici sredstev iz tega programa. Gre torej za poseganje v notranje zadeve držav članic in seveda tega poročila ne bo podprla. Hvala lepa. Danke. Hvala. Silvija, prosim, držite se ene minute. Hvala lepa. Da, eh, zelo se namudi. Dovolite, da povem eno stvar. Pa vsem se strinjam s tem, kar je povedala pripravljalka mnenja. In zelo mi je všeč ta osnutek, kajti eh, vsebuje najpomembnejše točke. Mislim, da se moramo osredotočiti na tri stvari. Seveda, eh, morali bi povečati sredstva, kajti sedaj jih je premalo. Drugič, upravljanje. Rada bi bolje razumela, ali je sedaj to sodi pod gedi eh, pravosodje. Ali um, kam bo to uvrščeno? Kajti eh, ta program se nanaša na dve različni področji. Eh, sem tudi zato, da bi vključili državljanstvo v um, naslov. Potem pa so tukaj še stiki z državami članicami. Sicer bodo eh, državljani zmedeni, ne bodo tega našli ne v uh, naslovu, ne bodo imeli nacionalnih agencij in tudi ne bodo videli, uh, kam je uvrščen ta program. Imela bi še eno vprašanje. Dobro, všeč mi je ta pristop od spodaj na vzgor, ampak nekaj bi rada razumela. Če je predlog Silvi Gjumta, da ne bi odprli programa za tretje države, sedaj dobro razumem. Kako pa je za državami kandidatkami? Jaz mislim, da bi moral ostati ta program odprt za države kandidatke. Hvala. Sedaj pa bom dala besedo gospe Segan iz eh, komisije. Morda se bo odzvala na vprašanja, kaj ti vprašanja. Eh, postavilo se je vprašanje v zvezi z 20 odstotki, torej zanima me, kakšno je opravičilo za eh, to, da ste se odločili za tako zapleteno upravljanje in zakaj ni bilo to pojasneno že prej v besedilu, ne pa, da se sedaj to skriva v zakonodajnem dodatku oziroma eh, prilogi. Ali je bil cilj ta, da tega nismo našli? Morda bi nam lahko tudi pojasnili, kaj je razlog eh, za ta zelo zapleten postopek razdelitve denarja. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila za vaše zanimanje za program Evropa za državljana. Do leta 2020, če teče stari program, In eh, to pomeni, da imamo pred nami še letne programe dela in sprejeti moramo program za leto 2019. Ta čas bomo izrabili za izvajanje tega programa in da se bomo še česa naučili za naslednji večletni finančni okvir. Uporabili pa bomo tudi inštrument eh, umestnega pregleda, zato da bi izboljšali program. Dve leti časa je dovolj, to je veliko časa. Eh, zlasti je to pomembno v luči parlamentarnih volitev. Hvala lepa, da ste povedali, kako pomemben je ta program, da ste eh, priznali tudi eh, potencial tega programa v času pred evropskimi volitvami. Eh, torej, zabeležila sem si vse vaše pripombe. Torej, uh, mi smo želeli strukturirati ta program tako, da bi uvedli sistem, kjer se ta tema zagotavlja na vseh področjih in da bi zagotovili tudi sinergije. Eh, torej, zelo po, potem je tukaj seveda eh, pomembno s tem tudi to, da smo uskladili opredelitve in pa naslove. Uh, Sedaj pa pravna podlaga. Vsi se strinjate, da jo je tri, bilo potrebno okrepiti. To je konkretni rezultat sodelovanja v preteklih letih. Vidim, da ste podprli tudi splošno strukturo eh, tega in zabeležili smo si eh, tudi eh, vaše predloge sprememb, s katerimi želite spremeniti oziroma izboljšati besedilo. Sedaj pa nekaj besed o proračunu. Vsak program tega sveta bi si želel več denarja. Komisija je predlagala Nekaj, kar je temeljilo na ocenah eh, v zvezi z razpoložljivim denarjem nasplošno. Sedaj pa eh, razdelitev. Ena od idej novega predloga je bila ta, da bi izkoristili sinergije in pa dopolnjevanje med različnimi programi in sklopi in da bi vse to eh, poenostavili. Torej, mislim, da nam bo to uspelo zagotoviti v praksi. In mislim, da bi morali uh, vsi okrepiti uh, zavedanje vseh prejemnikov, tako da bodo ta koncept uporabili na kar najboljši način. Kar se tiče nevladnih organizacij. Mi smo se poskušali ozvati na zahtevo iz resolucije Evropskega parlamenta, da bi podprli organizacije civilne družbe. Uh, in sicer v tem smislu, da um, imamo sedaj mešanico prejemnikov med nevladnimi organizacijami in da bi izvi, zvišali sredstva za vse. Torej, vsak sklop bo dobil denar za svoje specifične cilje. 20 eh, odstotkov um, eh, drugega sklopa. Torej, mi predlagamo, da bi to upravljali znotraj v Evropski komisiji in tako bomo podprli nevladne organizacije v skladu s cilji drugega sklopa. In potem še eh, moj zadnji komentar, ki se nanaša na mednarodno sodelovanje, torej na sodelovanje s tretjimi državami in pa eh, na dejstvo, da. Eh, nekaterih eh, tistih, s katerimi smo sodelovali do sedaj, ne bo več. V mislih imam država Zahodnega Balkana. Torej, v umestnem pregledu je bilo zabeleženo, da je to sodelovanje dobro sodelovalo. Če pa želimo programe, moramo imeti vedno entitete, v državah članicah Evropske unije, ki sodelujajo s partnerskimi državami Zahodnega Balkana. In mislim, da bi bilo dobro še enkrat razmisliti o vrednoti in pa prispevku tega eh, sodelovanja. Ob koncu bi eh, se rada lepo zahvalila za dobro sodelovanje s parlamentom. Dobro, veste, gospa predsedajoča, da vedno radi pridemo v odbor, da se radi srečujemo s poslanci na različnih sestankih, eh, zato da lahko pojasnimo zadeve, da lahko pojasnimo predloge in pa različne dele predloga, kadarkoli boste želeli. Torej, in želimo vse dobro temu programu v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Segan, za vaše besede. Seveda smo zelo veseli, kadar si komisija prizadeva zato, da bi resno vzela resolucije Evropskega parlamenta in si prizadeva za izvajanje teh resolucij, kajti sedaj, naprimer, to res udajanja tako, da želi bolje podpreti nevladne organizacije. Po mojem mnenju ni razloga za to, zakaj bi, ena, eh, zakaj bi sredstva eh, ene petine Evrope za državljane izuzeli in uh, zakaj bi moral sedaj to upravljati nek drug generalni direktorat. Po mojem mnenju je to vse nekaj drugega, kot pa uh, zagotavljanje dopolnjevanja in pa sinergije. Po mojem mnenju zadeva to um, še mnogo bolj zaplete, kajti. Uh, Eh, to eh, je povezano tudi z ponovnim usklajevanjem znotraj Evropske komisije. Torej, tega res nisem povsem razumela in mislim, da to velja tudi za kolegice in kolege, če si tako pogledam njihove obraze. In sedaj dovolite, da povem še nekaj besed o čarobni besedi, ki jo je komisija iskrila, odkrila zase in sicer sinergije in dopolnjevanje. To je vse lepo lepo, eh, torej vse lepo in prav, sinergije in dopolnjevanje. Ampak morda bi nam lahko komisija še enkrat razložila, kako si to predstavlja v praksi. Zapisala sem pismo gospodu Oettingerju v zvezi s tem, mislim, da je bilo to junija pred poletnim premorom in eh, on mi še ni poslal odgovora, kajti očitno tudi v komisiji nihče ne ve, kako je sedaj s sinergijo in dopolnjevanjem med različnimi programi. Nihče ne ve, kako naj bi bilo to videti v praksi. In če bi kaj takšnega sprejeli, oziroma če bomo kaj takšnega sprejeli, potem. Eh, eh, mi ni všeč, da nam eh, da komisija blanko ček za to, da lahko Evropska komisija sredstva poriva levo in desno, kot je sedaj opisala. S tem se ne strinjam, kajti mi smo tisti, ki skupaj sa svetom opredelujemo politične prioritete. In zato ne vem, če mi je všeč ta pojem sinergije in dopolnjevanje, oziroma ne vem, ali so to zgolj lepe besede za katerimi pa se ne skriva nič več kot eh, to, da si želi Evropska komisija nekoliko več prožnosti pri dodeljevanju sredstev. Hvala lepa, sedaj pa Sabine. No, rada bi se navezala na dopolnjevanje in sinergije. No, to ni pravzaprav nič eh, novega. Eh, tudi v preteklosti, v starih, pri starih programih, ki sedaj tečejo, smo dajali, da se morajo programi pri svojih ciljih dopolnjevati da ne more biti tako, da z enim programom spodkopujem izpraznim cilje drugih programov. Torej, kar se tiče sinergije, zadeva jasna. Ampak eh, tukaj gre verjetno za večjo prožnost eh, denarja, kako bomo ta denar eh, dodeljevali. Ampak mi tukaj ne želimo takšne prožnosti, mi želimo specifične sredstva za specifične programe. In Sinergije, da, se strinjam in programi se morajo tudi dopolnjevati, ampak z določenim in jasnim namenom. In država je treba eh, spodbujati k temu, da dajajo povdarke eh, znotraj eh, programov in da jih uskladijo. No, to se seveda samo po sebi razume. Hvala lepa, Silvi. Samo trije stavki v odgovor. Eh, najprej države kandidatke. Ja, seveda je potrebno natančneje določiti kriterije, ampak ne morejo biti avtomatično izključene. Drugič, eh, vprašanje eh, sinergij, dopolnjevanja, povezovanja, kombinacij in tako naprej. Mislim, da bodo potrebna dodatna pojasnila, kaj ti predstavitev komisije me ni prepričala. In še zadnja točka. Slišala sem uh, posamezne pojme, ki uh, spremljajo to zakonodajo, namreč gre za strpnost. Uh, boj za vključevanje in tako naprej. Mislim, eh, da že program sam po sebi eh, kaže, da to nujno potrebujemo. Hvala lepa, potem pa vam želim veliko uspeha pri posvetovanjih v Libe. Morda eh, vam lahko damo že kar nekaj za napot. Namreč eh, lahko jim poveste, da tudi mi ne razumemo sedaj po razdelitve sredstev med GD Home in GD Just in eh, da nismo pripričani, da je to pravilna pot in da se bomo še naprej prizadevali za konsistenten in enoten program. Uh, in kaj ti? Mislim, da če bi uresničili to, kar je predlagala Evropska komisija, bi vnesli samo več zmede in da to ne bi bilo tako dobro za naše državljane. Morda bi to lahko sporočili v odboru Libe. Hvala lepa in še enkrat veliko uspeha pri posvetovanju. Hvala. O. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Sedaj pa naslednja točka dnevnega reda. No, nekoliko smo spet v zaostanku, ampak se bomo potrudili, da bomo nadomestili izgubljeni čas. Pred nami je točka 10. Slišali bomo študijo. Ne vem, zakaj je vedno tako hrupno, kadar ljudje zapuščajo dvorano. Torej, slišali bomo študijo um, našega tematskega sektorja Evropskemu okviru za mobilnost v kulturi naproti. Ta tema je za naš odbor eh, zelo pomembna, kajti imamo nov delovni program za kulturo, imamo novo kulturno agendo in tu je zajeta kot ključni dejavnik tudi mobilnost eh, kulturnih ustvarjalcev, zaradi tega, da bi okrepili njihov položaj v Evropski uniji in zato, da bi eh, s tem podali velik prispevek tudi k evropski kulturni diplomaciji. Če vas motim, mi prosim povejte. Thank you. die künstlerische und kulturelle ja, Torej, mobilnost eh, ustvarjalcev in umetnikov eh, poteka na nacionalni in eh, evropski ravni in eh, politika se vedno bolj osredotoča na to mobilnost in to je tudi pomembni sestavni del programa Ustvarjalna Evropa. Eh, študija bo osvetlila tudi oziroma izboljšala naše zakonodajno delo na programu eh, Ustvarjalna Evropa. Eh, kajti tukaj se predlagajo tudi horizontalni ukrepi za eh, kulturne ustvarjalce. In kar takoj bi dala besedo našim gostjam in sicer gospi Klementin eh, Dubov in pa Teodori Pletozu iz Kia European Affairs. Oni dve nam bosta eh, podrobneje eh, pojasnili, kaj natančno to je. Prosila pa bi vaju, da niste predolgi, kajti zelo smo prekoračili časovne omejitve. Prosim vas, da ne govorite več kot deset minut, čas pa si lahko razdelite, kako želite. Lepo pozdravljeni v našem odboru. Thank you, thank you, good, good Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dobro jutro. Jaz sem Clementine Deboeuf iz eh, KEA Evropske zadeve. Predstavila bom eh, cilje naše študije. Eh, naročeno nam je bilo, da izvedemo eh, raziskavo obstoječih podatkov eh, o umetnikih, o kulturi in kreativni kulturi v Evropi in o mobilnosti umetnikov. Kajti obstajajo ovire eh, pri mobilnosti eh, umetnikov in ustvarjalcev. Potem smo kritično ocenili predlog eh, novega programa Kreativna Evropa, kar zadeva mobilnost in pa sinergije z politikami in pa skladi Evropske unije. Ogledali smo si odprto metodo koordinacije. Eh, programe podpore eh, mobilnosti, ki so se pričeli izvajati leta 2011 in podali smo nekaj priporočil glede evropskega okvira za mobilnost v okviru večletnega finančnega okvira. Naša raziskava je pokazala, kako zelo pomembna je eh, mobilnost na področju kulture in pa eh, kreativnega ustvarjanja. To je pomembno za umetnike in ustvarjalce. Eh, za izmenjavo najboljših praks v Evropi in uh, mobilnost, kot smo jo eh, definirali, predstavlja začasne premike uh, umetnikov in ustvarjalcev preko meja. Ne gre zgolj za uh, občasne prestope meje, ampak uh, za uh, redna potovanja gre za okrepitev eh, poklicnih eh, kvalifikacij v eh, tujini. Glede na gospodarski pritisk in pa glede na razvoj podjetništva potrebujejo umetniki in ustvarjalci nove veščine in mobilnost jim omogoča, da jih tudi pridobijo in sicer na mednarodni ravni in da tako ukrepijo tudi mednarodne stike. Eh, mobilnost eh, se razvija, mm, gre za krajše in prožnejše oblike mobilnosti. Tukaj ne gre eh, zgolj za ehm, to, kje kdo, nekdo živi, ampak gre tudi za bolj inovativno sodelovanje z drugimi sektori, kot recimo z sektorjem znanosti ali pa zdravstva. Eh, vedno več je delavnic eh, in pa eh, programov in tukaj gre za te nove oblike mobilnosti. Če si ogledamo lokalno in pa regionalno raven, potem lahko vidimo, da se s tem razvija živahna skupnost in odprta inovativna družba. In zaradi tega mesta in pa regije podpirajo številne pobude na področju mobilnosti gre tudi za mednarodne vezi, za mednarodni dialog in pa za trgovino na eh, kreativnem in pa področju in pa področju kulture. Poleg tega mobilnost prispeva tudi k integraciji eh, znotraj Evropske unije, gre za občutek pripadnosti skupnemu kulturnemu eh, prostoru. Poleg tega pa gre tudi za odpravo razlik kasneje bomo o tem eh, podrobne spregovorili. Eh, in potem eh, je mobilnost tudi um, gonilo um, stikov med državljani, gre za raznolikost kulturnega izražanja in pa za kulturno raznolikost. Sedaj pa dajem besedo kolegici, da predstavi podporo mobilnosti na eh, ravni Evropske unije. Glede na to, kako mobilnost vpliva na širšo družbo in pa gospodarstvo, eh, je bila tema mobilnosti vključena na različna politična, politična področja Evropske unije, pa ne gre tukaj za zunanje politiko, sosedsko politiko, enotni trg, raziskave eh, in ali pa inovacije. Eh, poleg eh, tega je to tudi del strategije za Evropsko agendo za kulturo. Eh, nadaljni primer je COSME, to je program Evropske unije za konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij in za razvoj podjetništva. Ta program je. Um, se počasi razvil program, ki vključuje močno dimenzijo eh, mobilnosti. Pa tudi obzorje 2020, to je program za raziskave in inovacije na ravni Evropske unije in podpira celo vrsto projektov, ki vzpodbujajo mobilnost na kreativnem in pa kulturnem področju. Leta 2007 je bila sprijeta Evropska agenda za kulturo, ki pomeni novo poglavje v koordinaciji med državami članicami, še prav posebej, ko gre za mobilnost in sicer z odprto metodo koordinacije. V obdobju 2011-2014 eh, so bile vzpostavljene tri delovne skupine eh, izvedencev iz držav članic, ki so se ukvarjali z različnimi vidiki mobilnosti. In eh, ugotovitve teh skupin uporabljamo tudi pri pripravi nadaljnih političnih programov na področju mobilnosti na ravni Evropske unije. Kar pa zadeva zadnji razvoj in pa prihodnje dejavnosti, e, moramo omeniti novo Evropsko agendo za kulturo, ki je bila pripravljena maja 2018 in ki naj bi okropila mobilnost e, na e, področju kreativnega ustvarjanja in kulture. Tukaj gre tudi za vzpostavitev ustreznega okvira za mobilnost na področju kulture poleg tega pa bi naj vzpostavili tudi eh, pilotno schemo za mobilnost v okviru programa Kreativna Evropa in sicer letos. Nadaljni pomembni vidik pa je predlog Evropske komisije za nov program Kreativna Evropa, o katerem bom eh, na kratko spregovorila kasneje. Hkrati pa seveda obstajajo tudi številne ovire, eh, kot recimo zakonodaja, socioekonomski okvir in tako naprej recimo, ko gre za socialno uh, varstvo, uh, za obdavčevanje uh, ali pa za določila za pridobitev vizumov, vse to, vsi ti postopki niso harmonizirani znotraj Evropske unije. In uh, ni natančne uh, definicije dela uh, ustvarjalcev in umetnikov v zakonodaji Evropske unije, in zaradi tega uh, imajo eh, umetniki in ustvarjalci v Evropi različen status eh, in to seveda eh, znižuje stopnjo socialnega varstva. Potem pa je tukaj še politični kontekst, okrepil se je nacionalizem povsod po Evropi, pa tudi Brexit bo ehm, oviral mobilnost. To pa predstavlja tudi dodatno upravno breme. Eh, za ustvarjalce in umetnike. Sedaj pa bom kolegici predala besedo, da predstavi situacijo na regionalni eh, in nacionalni ravni. Torej potrebujemo uravnotežen pristop v Evropski uniji, kajti imamo veliko programov, ki obstajajo na regionalni ali pa nacionalni ravni, ampak eh, Evropa je še zmeraj precej razdrobljena, kot lahko vidimo. Eh, je teh programov več eh, v severni in pa zahodni Evropi, torej je potrebno eh, sprejeti ukrepe za boj proti tej neenakosti. Poleg tega so ti programi odvisni od nacionalnega financiranja in so zato tudi pod vplivom političnih dogodkov. Videli smo, da je več programov uh, mobilnosti za uh, umetnike, kot pa uh, za ustvarjalce, raziskovalce. To je potrebno tudi spremeniti, kar pa zadeva podporo na ravni Evropske unije. Kot sem že dejala, obstajajo različne možnosti za, za mobilnost, vendar pa so te pobude razdrobljene in nimajo enotnega okvira. Kot veste, večina eh, podpore Evropske unije prihaja iz programa Kreativna Evropa, pa tudi Kozme, Obzorje 2020 in tako naprej. To so programe, ki zagotavljajo možnost za mm, dodatno mobilnost, eh, vendar pa ti programe niso toliko prepoznavni, kaj ti gre za doseganje drugih ciljev kot. Eh, sta recimo inovativnost in pa konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij. Erasmus Plus tudi predstavlja možnost za mobilnost, ampak to je program, ki je omejen na uh, mlade uh, pod 30 eh, letom starosti oziroma do 30. leta starosti. Potem pa je tukaj tudi vzhodno partnerstvo ali pa platforma za kulturno diplomacijo. Tukaj gre za regionalne pobude, ki pa nimajo ustrezne strategije. zato uh, tudi dolgoročnih rezultatov ni. Potem pa je tukaj tudi mobilnost v novem programu Kreativna Evropa. Predlog Evropske komisije pravi, da je potrebno storiti več eh, in eh, da je potrebno okrepiti čezmejn pretok kulturnih ustvarjalcev. To mora postati prioriteta prihodnega programa vendar pa ne vemo, kako bo to ukrepilo mobilnost. Ne vemo, ali eh, bomo imeli enotni okvir ali pa bo mobilnost vključila. Vključeno v različne podporne ukrepe, kot eh, je bilo to eh, v trenutnem programu. Potrebno je ukrepiti okvir za mobilnost na ravni Evropske unije to bo eh, pripomoglo k eh, doseganju različnih eh, političnih ciljev Evropske unije. Recimo, gre za spodbojanje kulturne raznolikosti, internacionalizacije karijer in tako naprej. Čisto na kratko še k priporočilom. Naše poročilo priporoča dve vrsti dejavnosti za dosego mobilnosti najprej eh, schemo Evropske unije za mobilnost, eh, ki bi dopolnila scheme, ki že obstajajo oziroma programe, ki že obstajajo na nacionalni in lokalni ravni. Poleg tega pa bi Evropska unija morala zagotoviti pravo dodano vrednost eh, in sicer predvsem na področju internacionalizacije tega sektorja na ravni Evropske unije. To je povezano tudi z evropskimi politikami za podjetništvo in pa inovacije. Potrebno se je opreti na nacionalne in pa lokalne scheme in spodbuditi gospodarske in socialne inovacije v tem sektorju. Poleg tega pa je potrebno spodbuditi vzpostavljanje stikov in pa sodelovanje. Potrebna pa je tudi boljša koordinacija na ravni Evropske unije, boljše sodelovanje z različnimi deležniki, recimo v okviru strukturiranega dialoga z kulturnim sektorjem. Eh, hkrati pa je potrebno zmanjšati tudi. Eh, regulativne ovire eh, za mobilnost. Recimo, eh, ko gre za uredbo o delitvi vizuma. In v zaključek naj povem, da želimo s tem poročilom zagotoviti, da bi Evropska unija okrepila mobilnost umetnikov in pa kulturnih ustvarjalcev. Eh, kajti ti predstavljajo 7,5 odstotka delovne sile v Evropski uniji, hkrati pa vzpodbujejo kulturno raznolikost, kar je še prav posebej pomembno glede na zadnje politične dogodke. Najlepša hvala. Hvala lepa za to predstavitev študije. Eh, to je eh, bila zelo strnjena predstavitev, hkrati pa tudi zelo jasna. Najlepša hvala. Sedaj bomo pričeli z eh, našimi poročevalci za kulturno agendo in za program Kreativna Evropa. Začeli bomo z Silvijo Kosto, ki je naša poročevalka. Tri minute, Silvija. Eh, Najlepša hvala za to pomembno študijo. Eh, Posem se strinjam z vašimi ocenami. Zanimiv je tudi pregled, ki ste ga podali. Eh, gre za izjemno razdrobljeno področje z raznolikimi eh, pobudami, ki pa so razpršene in jih zato ni tako lahko identificirati. Eh, umetniki, ustvarjalci in tako naprej jih težko prepoznajo. Mislim, da obstaja možnost dveh različnih pristopov prvič eh, neke vrste politika, to ni ravno program eh, znotraj eh, kreativne Evrope, za katero sem tudi poročevalka. bi eh, naj eh, uvedli program mobilnosti. To sem predlagala tudi jaz kot poročevalka, vendar pa se dobro zavedamo, da to ne zadostuje. Eh, vemo namreč, kakšen je proračun. Eh, In vemo, da imamo postavko, eh, ki je namenjena tudi kulturi in to pa ni horizontalna postavka za celotno uh, področje. In ta postavka je namenjena tudi horizontalnim dejavnostim. Tako je danes strukturiran program. In eh, veseli smo, da se prvič o tem sploh govori znotraj programa Kreativna Evropa naj vas spomnim na to, uh, kar ste predlagali. Eh, in to me vodi k eh, drugemu vidiku. Gre za pravo politiko, za pravi okvir, ki bo namenjen tako evropskim državam, kakor neevropskim državam. Torej, gre za nek vrste mednarodni okvir. Pozvali smo Evropsko komisijo, podali smo napoved eh, znotraj eh, novega eh, programa Kreativna Evropa, da torej komisija vzpostavi program mobilnosti na področju mednarodne politike in kultura mora se tem, seveda pri tem predstavljati pomembno dimenzijo. Ne vem, ali bomo lahko kot odbor za kulturo eh, podali pobudo eh, glede integriranega programa Evropa eh, Mundo, torej Evropa za celoten svet. Sprašujete se. Ali bo v programu Kreativne Evrope eh, vsak predlog vseboval tudi dimenzijo mobilnosti? Eh, to nameravamo storiti na področju kulture. Ampak jaz mislim, da bi bilo dobro, če bi to eh, dimenzijo uvedli znotraj celotnega programa. Zanima me, kako nameravate poskrbeti za eh, boljše dopolnjevanje z že obstoječimi eh, programi tudi na nacionalni ravni. In še zadnja točka. Eh, politika mora vsebovati tudi ovire. Silvija, izkoristila si svoje tri minute. Želimo si, to je sicer zdaj še zgolj želja. Eh, da bi eh, predvideli ustrezen status za eh, ustvarjalce in pa seveda tudi ustrezen proračun. Toliko torej o tem, kar sem želela povedati. Dobro, naši izvedenki boste odgovorili, kdo želi začeti. Okay, so on, about I will start on the um, on the complementarity with the local. Uh, Najprej dopolnjevanje z lokalnimi uh, schemami. Eh, predstavljamo si, eh, da bi schema za mobilnost vključevala eh, organizacije, ki imajo izkušnje pri izvajanju scheme mobilnosti na nacionalni in regionalni ravni. Gre za to, da jih vključimo tudi v upravljanje, da imajo neke vrste svetovalno vlogo. Hkrati pa. Um, govorimo tudi o uh, sistemu označevanja za uh, organizacije, ki jim zaupamo, gre za neke vrste uh, znak uh, oziroma znakov odličnosti. Eh, potem pa eh, info točke za mobilnost. Te predstavljajo del omrežja, ki obstaja v eh, določenem številu držav članic. Takšnih info točk je vedno več, pojavljajo pa se tudi v nekaterih tretjih državah, kot recimo v ZDA. Pogosto gre tukaj za združenja in ta združenja zelo tesno sodelujejo z vladami za to, da bi izboljšale informacije, ki so na voljo um, zaposlenim na tem področju in še en vidik. Eh, to je eh, povezava mest oziroma partnerstva med mestami. Eh, gre za to, da bi mesta delovala kot partner za sofinanciranje. S tem bi gradili na izkušnjah že obstoječih organizacij na področju kulture. kar pa zadeva eh, prihodni program Kreativna Evropa, glede na to, da je eh, mobilnost eh, specifična prioriteta znotraj tega programa. Eh, ocenjujemo, da bo mobilnost vključena v različne pobude, kot recimo v programe sodelovanja, eh, v platforme in pa omrežja vendar pa je potrebno zagotoviti eh, določena eh, sredstva, eh, ampak zelo težko bi bilo unaprej nameniti sredstva za to področje glede na status, trenutni status programa Kreativna Evropa. Zato pričakujemo posebne pobude za mobilnost izven programa. s čimer bi se lahko ukvarjal ali pristojni eh, generalni direktorat ali pa agencija. Tako gledamo strateško na nov okvir za mobilnost, na nov finančni program. Najlepša hvala. Gospod Zdrojovski, želite besedo? moram priznati, da sem vse prej kot zadovoljen. Glede na to, da vem, kakšno je življenje za evropske umetnike in pa uh, kulturne uh, organizacije. Razdelimo to, ta problem na tri področja. Najprej davki. Davki so velik problem za nas. Evropski umetniki iz različnih držav Mm, prejmajo različne eh, plače, različne dohodke. Recimo, eh, poglejmo si orkester, orkester, ki ga sestavljajo eh, glasbeniki Evropske unije, ki delajo julija in pa avgusta. Ena skupina bo zaslužila denar, druga bo denar izgubila in sicer zaradi tega, ker bodo nekateri umetniki, uh, umetniki uh, kot recimo v Estoniji in Latviji, in uh, bodo lahko dobili um, nadomestilo oziroma bodo lahko navedli svoje uh, hotelske račune kot olajšavo pri davčni napovedi. Drugi pa tega ne bodo mogli storiti. Potem pa je tukaj tudi neposredno obdavčevanje. Pravila za davek na dodano vrednost so tako zelo raznolika, da je mogoče pridobiti povračilo davka na dodano vrednost, eh, ponekod drugi pa ne. Tretjič. Umetniki se včasih obravnavajo kot umetniki, eh, drugič pa kot eh, podjetja. Recimo, imamo zakonodajo za delovanje podjetij, ki vključuje tudi umetnike, eh, ali pa imamo eh, specifično zakonodajo za umetnike, ki jih izključuje iz običajne zakonodaje za komercialne dejavnosti. Torej, zakonodaja v Evropi je tako zelo raznolika, da je eh, svoboda gibanja skoraj da nemogoča. Eh, torej zelo malo je bilo storjenega na tem eh, področju. Zelo vesel sem, da smo uspeli podvojiti proračun za prihodnje programsko obdobje. Poleg tega pa je eh, tudi govora o resnih problemih eh, z eh, zakonodajo, z davki, z napovedjo dejavnosti izven meja domovine. Torej imamo izjemno raznolike, raznolika pravila, kar zadeva povračilo stroškov za. Eh, potovanja, za eh, hotelsko namestitev in tako naprej. Torej, potrebno je sprejeti zelo jasno odločitev, kako bomo rešili ta problem. Ali bomo to storili v odboru za kulturo, ali bo se tega lotil eden izmed drugih eh, odborov Evropskega parlamenta, ali pa se bo komisija soočila s tem izzivom. Tukaj gre za mobilnost umetnikov in imamo resen problem, ki ga ne bi smeli podcenjevati. in uh, te uh, probleme težko omejiti, omeniti v tako mejenem času, kot vam je bil dan na voljo. Vem. Ja, najlepša hvala za uh, vaš uh, komentar. To smo skušali uh, izpostaviti v našem poročilu. Ne bi se mogli bolj strinjati, da je situacija v Evropski uniji izjemno raznolika, predvsem kar zadeva obdavčevanje in pa socialno varstvo. Uh, Eh, seveda eh, nisem eh, mogli predstaviti vse podrobnosti, ampak lahko vam zagotovim, da so vse točke, ki ste jih izpostavili, že vključene tudi v naše poročilo. In Evropska unija nima pristojnosti na področju obdavčevanja. Evropska unija. lahko poskrbi ok za okvir za harmonizacijo uh, vseh uh, teh eh, davčnih vprašanj. Potem pa je tukaj direktiva o napatenih delovcih, ki deloma tudi zadeva to področje, ampak um, kljub temu eh, ni bilo dovolj storjenega za umetnike in pa ustvarjalce in s tem se bo potrebno še ukvarjati tudi v razpravi z državami članicami in pa Evropsko komisijo ter Evropskim parlamentom. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa Helga Trupl. Ja, hvala lepa. Kar je dejal sedaj Bogdan Zdrojevski, eh, je tudi to, kar izpostavlja ta študija. Gre za razdrobljenost in uh, mislim, da moramo zagotoviti boljšo koordinacijo. Ne gre za to, uh, da zadeve na novo izumimo, gre za uh, koordinacijo vsega, uh, kar nam je na voljo. Potrebujemo pa tudi zelo jasno koordinacijo, zelo jasno koordinacijo med različnimi ravnmi. Omenili ste mesta, uh, imamo tudi državno ramen, raven, eh, evropsko raven, eh, v Nemčiji tudi eh, raven zvezdnih dežel. Torej gre za koordinacijo, ne gre za novosti, gre za to, kar, kaj želimo, gre za um, zaveze, za boljšo koordinacijo in zanima me, kaj bo dejala komisija, zakaj ni koordinacije, zakaj nimamo skupnega pristopa na tem področju, kajti vsak dan govorimo o uh, novem skupnem pristopu ampak eh, če se pogovarjaš z umetniki, eh, vidiš, da so ti pravzaprav izgubljeni v tej džungli pravil. Torej, eh, potrebujemo ustrezno komunikacijo in doseči moramo bolje, boljše rezultate, kajti imamo veliko različnih pobud, programov in vse je že zapisano v naših programih, ampak ne deluje v vsakodnevnem življenju in ne deluje v praksi. Zaradi tega moramo zares pohiteti kajti to je ključnega pomena za uspeh volitev. Kajti vsi vemo, zakaj se pridružujejo umetniki, pravijo, da je vse skupaj preveč zapleteno, da ničesar ne razumejo, zaradi tega potrebujemo eh, boljša in lažja pravila in tukaj gre predvsem za komunikacijo parlamenta in pa komisije. Kaj želimo, kaj želimo ponuditi? Ja, najlepša hvala. Mogoče eh, lahko samo dodam, da se ne bi mogla bolj strinjati in eh, pilotni projekt, ki ga je eh, predlagala Evropska komisija, bo povedal več o tem, kako lažje komunicirati z različnimi deležniki. Ta predlog se je pojavil v pravem trenutku, je dober prvi korak, vendar pa nima dovolj sredstev, da bi zares lahko eh, dosegli cilje. In če si ogledamo ovojnico, ki bi lahko namenjena vsakemu umetniku, ki eh, potuje, lahko vidimo, da je ta ovojnica eh, res izjemno, izjemno majhna. Torej potrebujemo koordinacijo, komunikacijo in pa management. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Libačka. Hvala lepa. Najprej se vam zahvaljujem za predstavitev, imam pa tudi dve vprašanje. In sicer ste analizirali vzroke za to, da obstajajo velike razlike med kulturnimi ustvarjalci in pa osebami, eh, ki delajo na področju kreativne industrije mobilnost in pa dejavnosti italijanov in pa poljakov so štirikrat eh, oziroma mobilnost italijanov je štirikrat nižja od mobilnosti poljakov. In ne bi rada govorila o državah kot sta Malta ali pa Cipr, ker mobilnosti pravzaprav sploh ni ali bi lahko razložili, kateri so vzroki za to. In eh, potem drugo vprašanje, Erasmus, plus, ali bi lahko eh, starostno mejo dvignili na 35 let. Doslej je bila starostna meja 30 let, ali bi lahko dosegli eh, sinergije med različnimi programi. Tako bi mogoče okrepili udeležbo umetnikov. Najlepša hvala. To želi odgovoriti. Jaz bom začela z prvim vprašanjem. Hvala. Ja. V našem razmeroma omejenem časovnem uh, okviru se nismo poglobili v to, zakaj so nastale razlike med eh, državami članicami. Seveda je to povezano z različnimi vediki, recimo z uh, proračunom za kulturo. To je povsem jasno. Potem pa je tukaj tudi geografska situacija geografska lega posameznih eh, držav. Naša študija se je bolj osredotočila na globalni pregled. Nismo se poglobili v eh, podrobnosti in mogoče bi si bilo potrebno to natančneje ogledati cela vrsta organizacije, ki so zelo aktivne na področju mobilnosti. On the Move je ena izmed takšnih organizacij, ki je pripravila smernice v različnih državah članicah in eh, zagotavlja eh, javno in zasebno financiranje za projekte mobilnosti. In to je zelo pomembno za eh, globalen evropski pregled, ampak glede na naš. Naše vire in pa glede na čas, ki smo ga imeli na voljo, smo si ogledali bolj celotno sliko. In potem še k programu Erasmus, ja, vsekakor je potrebno vzpostaviti sinergije eh, med eh, programoma Kreativna Evropa in pa Erasmus. Plus, eh, recimo, ne vemo, ali bi se lahko starostna meja dvignila, ali bi to povečalo udeležbo. Najprej moramo videti, kako bo program izgledal v novem finančnem okviru in to je prvi pogoj za to, da lahko podamo kakršne koli pobude v zvezi s tem vendar pa seveda lahko spostavimo sinergije pri eh, dopolnjevanju, eh, ko gre za doseganje različnih eh, kvalifikacij, recimo Erasmus omogoča eh, mobilnost za mlade, za študente. In to je zelo pomembno, kaj te različne veščine pridobimo v različnih starostnih obdobjih in kreativna Evropa lahko zagotovi napredek, eh, nadaljno poglobitev eh, izkušenj in pa eh, veščin. Tukaj gre za sinergije, ki bi jih lahko vzpostavili, mogoče v naslednjem finančnem okviru. Toliko o tem sem naj samo še nekaj dodam k prvi točki. Morali bi si ogledati dejavnosti eh, nacionalnih inštitutov, recimo Gete inštitut ali pa eh, Institut Francais ali pa eh, inštituta v Španiji in pa Združenem kraljestvu. To so organizacije, ki so izjemno razvite in razlike prihajajo tudi do razlik prihaja tudi zaradi eh, teh velikih organizacij v nekaterih državah in majhnih v drugih. Najlepša hvala. Uh, really uh, Gospa Ward, hvala lepa. Mislim, da je študija izredno pomembna. Pravzaprav potrjuje to, kar že dolgo vemo. Jaz delam v sektorju kulture in vem, da, tam, eh, da so tam razmere težke in izredno se moraš truditi, če si umetnik in želiš, da bi z drugimi partnerji po Evropi sodeloval na čezmejni način. Moja prijateljica Klemeni Sixeforu je danes tukaj, je iz britanske organizacije, ki promovira projekte mobilnosti, združujejo mlade umetnike iz različnih evropskih držav in iz sosednjih držav. No, eh, umetnost in pa kreativna industrija je bil tisti sektor, ki je bil najbolj odporen na gospodarsko krizo. Ta sektor je celo zrasel in komisija mora to razumeti in se tega zavedati. To ni nekakšen nepomemben obrobni sektor, ki ni pomemben za naš gospodarski uspeh ali pa za kohezijo. Ne, ta sektor je bistvenega pomena za gospodarsko dobrobit Evrope. Prav tako pa je to pomembno za dobrobit skupnosti, ki so biva. Tako da tega ne smemo omejevati samo na tiste, ki jim je mar za kulturo in za izobraževanje. Ne, vsi se moramo zavedati pomena tega sektorja. Če tega ne bomo razumeli, bo to predstavljalo problem za gospodarski razvoj celotne Evrope. Prav tako pa uh, bo tukaj trpela kohezija. Umetniki so pogosto tisti, ki združujejo ljudi, ki pojasnjujejo, zakaj gre pri Evropi, ki sodelujejo z begunci in pa drugimi obrobnimi skupnostmi. Tako da nujno je, da, udr, da uredimo to področje. Ne moremo si privoščiti, da tega ne bi uredili. Všeč mi je ideja Kristin, ki je govorila o razširjenem programu Erasmus. Jaz imam pa naslednjo idejo in sicer gre za festivale. Festivali. Um, predstavljajo zelo javno manifestacijo mobilnosti, ampak festivali bodo v prihodnje, eh, predvsem v Veliki Britaniji, imeli probleme. Se pravi, gre za predvsem britanske festivale in pa vpliv, ki ga bo imel Brexit na njih. Hvala lepa, prosim, za kratek odgovor. Ja, Evropska, eh, Evropsko združenje za festivale se močno ukvarja z temo mobilnosti kakor ste povedali in kakor smo ugotovili tudi v naši študiji, je brexit eh, nekaj, kar povzroča velike skrbi v kreativni industriji in med umetniki. Gre za vprašanje, kako bo sedaj z eh, gostovanji tujih umetnikov in tako naprej. Na hitro bi dodala še to, da je seveda kulturni sektor nekaj, kar horizontalno vpliva tudi na druge sektore, recimo na sektor inovativnosti, raziskav in tako naprej. Eh, tudi v obzorju 2020 in pa kozme in podobnim programom Eh, lahko najdemo podporo za kulturo, ampak eh, nosilci kulture tega nujno ne vedo ali pa ti projekti ne vključujejo spodbud za sektor kreativne industrije. No, ampak z mobilnostjo bi lahko deloma odpravili te pomankljivosti in lahko bi kulturni sektor tudi bolje vključili v javna posvetovanja v različnih evropskih programih. Ja, vielen, vielen Hvala. moram priznati, da mi ideja višanja starosti za program Erasmus Plus ni všeč. Kaj ti, če se že borimo za več sredstev za program, ne smemo preveč razdrobiti tega programa, tako da potem na koncu sploh ne bomo dosegli ciljne publike. Eh, je pa res, da moramo umetnikom po drugi strani dati več možnosti za izmenjave. Tako, prosim, da ste kratki, zmanjkuje nam časa. Barbari Gessler iz komisije bi želela dati besedo, če želi, seveda, ampak prosim, da ste kratki. E, še Dominik predtem, na kratko. E, Najlepša hvala, e, vaša podpora je še kako uh, eh, dobrodošla, še prav posebej, uh, ko jo vežete tudi na podnebne spremembe. Pravite, da je populizem povezan ksenofobijo, uh, da uh, ovira svobodo govora in pa mobilnost umetnikov in pa kulturnih ustvarjalcev. Samo dve pripombi. Če kaj hrani populizem, potem je to, da so politiki na državljane pozabili. Torej, populisti uh, Eh, skrbimo za ljudi. To je naša prva skrb, eh, narod. In eh, populizem obstaja, eh, dokler eh, obstajajo, oziroma bo obstajal, dokler bodo obstajali narodi. Eh, potem eh, govorite o, o eh, mejah, o tem, eh, da so potrebni vizumi eh, za prestop meja. Eh, Govorite tudi o kulturi kot eh, izrazu eh, nacionalne identitete, kulture. Eh, torej, če že govorite o kulturi, potem bi morali o njej več tudi brati. Ne vem tudi, zakaj bi bilo korisno, da vsak poda svoje mnenje, če ne obstajajo nobeni resni dokazi. Pravite, da so nacionalne eh, inštitucije eh, zveste državi in očitate Mačarski, eh, da je povečala proračun za to inštitucijo. Ali bi vam bilo ljubše, da Mačarska ne bi več financirala kulture in ohranjala svoje kulturne dediščine? No, in podobnih navedb je v vašem poročilu veliko. In naj vam dam na svet, nima uh, smisla, da pripravljate takšna uh, poročila. Uh, mogoče uh, bi bilo boljše, da poiščete ljudi, kot je gospod Soroš, ki bi bili pripravljeni financirati to vrsto kulture, ki jo vi zagovarjate. Hvala lepa. Very, very shortly, um... Na kratko. Naše poročilo želi ohraniti kulturno raznolikost Evropske unije in ta raznolikost se skriva v različnih kulturah. Mi pozivamo predvsem k izmenjavam med različnimi identitetami, različnimi kulturnimi ozadji, zato da bi imeli bolj odprto družbo in pa bolj povezano Evropo. Hvala. Z moje strani samo to, tudi umetniki so evropski državljani in državljanke. Barbara Gessler, prosim, da ste kratki. Vem, da je to težko, ampak vendarle. Hvala, da ste mi dali besedo. Hvala Evropskemu parlamentu, da ste naročili to zanimivo eh, študijo. Ta študija je zelo aktualna in predstavlja pomemben prispevek tudi pri pripravljanju novega programa Kreativna Evropa. mobilnost je nekaj, kar je vključeno v vse ukrepe, ki so predvideni v programu Kreativna Evropa. Pomemben element pri čezmejnem delovanju umetnikov in eh, umetnost je seveda mobilnost. Evropska dodana vrednost eh, je ravno posledica mobilnosti. To je študija prav tako jasno pokazala. Po mojem mnenju. Študija dobro opisuje vse možnosti mobilnosti umetnikov. gre tudi za pomen horizontalnih dejavnosti. Mi bomo v naslednjem tednu ali dveh preučili rezultate našega razpisa. Dobili smo veliko dobrih uh, predlogov. No, in uh, prvi korak, ki ga bomo potem storili, bo študija izvedljivosti, in takrat bomo tudi pripravili, oziroma bomo kartografirali vse različne mehanizme, ki bi prišli v poštev. Potem imamo tudi platformo. Uh, platformi moramo dati večji pomen, zlasti na področju komunikacije in pa koordinacije. To ste danes eh, večkrat poudarili. potem no, še tretji korak, pa je določena eksperimentalna faza. Preveriti moramo, kako bi bilo možno izvajati takšen mehanizem, kakšnim ciljnim skupinam mora biti namenjen in tako naprej. Tako bomo konec naslednjega leta lahko tudi pripravili priporočila za to, kako bi potem ta mehanizem konkretno izvajali v okviru programa Kreativna Evropa. No, uh, delovni načrt predvideva tudi odpravo zakonodajnih ovir za mobilnost, pravzaprav to delo poteka usporedno z postopkom finančne podpore. Hvala lepa in prav gotovo se bomo o tej temi še večkrat pogovarjali. Hvala, Barbara Gessler. Zahvaljujem se našima gostjama hvala, da ste, da ste predstavili študijo, ki bo predstavljala pomembne smernice za naše nadaljno delo, tako za program Kreativna Evropa, pa tudi za ostale programe na področju kulture. Hvala lepa in vse lepo vam želim. Zo, bevor wir zum nächsten Tages... Tako, preden začnemo z naslednjo točko na dnevnem redu, mi je veliko veselje, da lahko tukaj pozdravim 16 študentov in študentk iz Univerze Ferrara, ki jih je povabila Silvija Kosta. Eh, dobrodošli v Evropskem parlamentu in upam, da boste od tukaj odnesli lepe vtise. So, wir kommen jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt. Tako, sedaj pa zadnja točka današnjega dopoldneva. V veselje mi je, da lahko tukaj pozdravimo dobitnike Evropske mladinske nagrade Karla Velikega. Eh, trije nagrajenci so danes z nami. Danes je že tradicija, da prve tri nagrajence, nagrade Karla Velikega, povabimo v odbor za kulturo in da jim damo možnost, da tukaj predstavijo svoje projekte. In da na nas prenesejo tudi, ka, tudi košček navdušenja nad Evropo in evropskim projektom. Vesela sem, da lahko tukaj pozdravim eh, prve tri dobitnike nagrade iz Polske, iz Italije in iz Malte. Z nami je Tomaš eh, Tomalik, ki bo predstavil projekt Workation. Eh, Tomaš prihaja iz Polske, pojasnil bo, kaj je projekt Workation. Drugo nagrado je dobil projekt Juvenila iz Italije. Ta projekt bo predstavil Mirko Granjato. Tretjo nagrado pa je dobil projekt Never Arrived 2, predstavila ga bo Farah Abdullahi Abdi iz Malte. Vsi trije boste torej predstavili svoje projekte, ne vem, kdo želi začeti. Vsak ima na voljo sedem minut in potem bomo imeli še nekaj časa za razpravo. Kdo želi začeti? Torej, začeli bomo z projektom Never Arrive 2, ki prihaja z Malte. Izvolite. Uh, ich bin Farah, uh, ich komme aus Somalia. Ich... Sem Farah, prihajam iz Somalije. Uh, stanujem v Berlinu, to je trenutno vse, kar znam povedati nemško. Učim se nemško. Moj projekt se imenuje Never Arrive Two, je nadaljevanje moje avtobiografije. Napisala sem avtobiografijo, začela sem jo pisati leta 2014, objavljena je bila leta 2014. Sem uh, transpolni begunec, zapustila sem uh, mojo državo. Iz varnostnih vzrokov očitno prišla sem v Evropo in uh, ob tem opravila težko pot iz uh, podsaharske Afrike v Evropo. Leta 2012 sem z ladjo uh, pristala na Malti. Ko sem šla skozi uh, pridržanje, skozi azilni proces, Uh, sem torej štiri leta živela na Malti, skušala sem se integrirati, uh, tem sem, pri tem sem bila soočena z različnimi izzivi. Veste, da je migracija trenutno izredno pomembna tema v Evropi in druge. Želela sem tudi napisati knjigo, v kateri bi predstavila mojo izkušnjo priseljenca. Uh, ne želim, da bi vsi bili prikazani kot nekdo, ki želi uničiti ta kontinent in ta, to civilizacijo. Želela sem predstaviti izkušnjo, eh, san, strasti. Eh, želela sem spregovoriti o tem, da želijo ljudje tukaj samo živeti svoje vsakodnevna življenja, da želijo uresničiti svoje sanje in ambicije. Moja knjiga je bila izredno uspešna, dobro je bila sprejeta, obiskala sem številne države po svetu, predstavljala sem svojo knjigo, eh, Evropski, Evropska komisarka za trgovino je prav tako predstavila. Predstavljala mojo knjigo, napisala je uvod v mojo knjigo. Skratka, To knjigo sem napisala za begunce, želela sem jim spodbuditi, naj živijo svoje sanje. Je težko, ampak uh, lahko jim uspe. Eh, no, Never Arrive je projekt, ki ga je nadahnila moja knjiga. Eh, ljudi na obeh straneh, torej tako begunce, kakor tudi naše gostujoče države, želim spodbuditi k temu, naj imajo odprto, iskreno razpravo o migracijah, o skupnostih, o izzivih in strahovih. Eh, ki obstajajo na obeh stranih. Ko je enkrat vzpostavljena komunikacija, lahko porušimo meje in eh, ljudje lahko spostavijo stik na človeški ravni. V medijah slišimo samo o ljudeh, ki prihajajo na ladjah, ki želijo uh, Eh, invadirati Evropo. Skratka, jaz sem želela, da bi se lahko ljudje predstavili kot eh, nekdo, ki ima želje in uh, ambicije. No, jaz sem živela na Malti, uh, sedaj že štiri leta živim v Berlinu. Jaz poznam begunce, ki so umetniki, ki študirajo, ki so postali zdravniki, ki so postali inženirji. No, na drugi strani pa seveda obstajajo tudi begunci, ki imajo težave pri, pri integraciji, ki jih pogosto posrka tudi v kriminal in uh, druge težave. No, ampak uh, skrajna desnica in mediji skušajo predstavljati begunce kot ljudi, ki posiljujejo ženske, ki so kriminalci, ne prikazujejo eh, recimo mojega prijatelja Bašarja, ki sodeluje na londonskem tednu mode. Eh, skratka, pri projektu Never Arrive gre za kariero, gre za navdih, gre za ljubezen, gre za družine, gre za identiteto, gre za to, da moraš živeti svojo resnico in da moraš imeti pogum da lahko rečeš, da eh, to mesto ni zame. Eh, in zato sem imenovala ta projekt Never Arrive, kajti jaz sem odraščala eh, torej v Somaliji in naša, mm, moja mama je vedno govorila meni in mojim bratom, da ne smeš nikoli pristati na to, da eh, ti kdo ne bi dovolil, da eh, uresniši svoje sanje. Eh, jaz sem ljudem skušala dokazati, da me ne morejo spraviti v nek predalček. Jaz sem sedaj v Berlinu, všeč mi je, no in skratka, to želim povedati beguncem. Nikoli ne dovolite, da bi vam kdo vzel vaše sanje, nikoli ne dovolite, da bi vam kdo vzel pogum. Uh, nikoli ne dovolite, da vam kdo kaj ukrade. Eh, no, eh, jaz lahko ehm, dovolim, da mi kdo ukrade eh, predmete, nakit, vse skupaj sem pustila za seboj, ampak želim pa. Govoriti, želim pa dopovedati ljudem, da ne smejo dopustiti, da bi jim kdo ukradel sanje. S pomočjo svojega dela, s pomočjo svojih sanj lahko spet dobijo nazaj svoje predmete, svoje obleke. Uh, skratka, um, o projektu Never Arrive sem uh, napisala tudi knjigo. Želim si, da bi bila knjiga prevedena v Nemčiji. Nemčija je sedaj moj drugi dom. Uh, no, um, in ljudje pravijo, da z tem projektom. Uh, skušam uh, povedati ljudem, naj ne prihajajo sem, ampak uh, to ni res. Jaz želim samo dopovedati ljudem, naj vedno znova sledijo svojim sanjam. Uh, jaz sem tako recimo našla Berin, Berlin, tam imam sedaj svoje življenje uh, in k temu želim uh, spodbuditi ljudi, naj torej vedno sledijo svojim sanjam. Hvala lepa. Hvala lepa. za to impresivno predstavitev. Razpravljali bomo po predstavitvi drugih dveh projektov. Sedaj mm, bo predstavljen projekt Juvenila iz Italije, predstavil ga bo Mirko Granjato. Vse vas lepo pozdravljam, hvala lepa za to odlično priložnost, zame so to čarobni trenutki. Najprej bi vam rad pokazal video, preden bom spregovoril o juvenili. Začel bom z besedami eh, Roberta Gamilertija, ki je leta 2008 eh, napisal knjigo. In kaj pravi ta filozof? Če je človek, če ima človek uh, uh, čute, čustva, potem čuti lahko neko kulturno nelagodje. In tukaj se moramo odzvati na kulturno, na splošno trpljenje, ne pa na osebno eh, trpljenje, kajti mladi eh, so prve žrtve tega kulturnega nelagodja. In to so besede tega italijanskega filozofa. In In um, ta knjiga je bil, bila objavljena v tistem letu, ko so začeli podeljevati uh, to uh, nagrado za mlade Karla Velikega. Sedaj boste videli. Video, ki pripoveduje uh, zgodbo 20 let uh, juvenilije. Imamo problem z video? Ne? No? Deluje? Ok. Komunque, Era un video con la musica, c'era... To je bil video za glasbo. Eh, Tukaj boste slišali griga, eh, ampak eh, besede so tiste, ki štejejo. Harmonija. Yeah. so. yeah. <laughs> Ja. Può sembrare che Juvenile abbia chissà che. F- eh, torej, eh, to, eh, torej eh, nek prijatelj nam je eh, omogočil ta video. Jaz bi rad eh, zlomil eh, predsotke, eh, ki obstajajo v zvezi z opero. Jaz sem sin delavca, ki je ljubil klasično glasbo. Eh, Juvenilija bi rada eh, povedala, da eh, opera ni glasba za redke, ampak da je to glasba za vse. Kajti, ko Carmen prepeva o ljubezni, eh, Takrat uh, to čutimo vsi, kajti glasba je univerzalni jezik, ki nagovarja srce. Kaj je juvenilija? Mi smo skupina mladih, ki delamo kot prostovoljci in mi združujemo mlade iz cele Evrope in poskušamo širiti izkušnjo gledališča. Ko sem bil mlad, ko sem bil star 16 let, sem šel v gledališče, sem hodil v gledališče in sem se čutil kot eh, nekdo, ki ni zemljan, kajti bil sem sam. Ampak eh, mi eh, želimo, da bi se ta glasba širila ne samo v mestih, ampak po celi Evropi. Aha, dobro, sedaj deluje. Mi eh, govorimo z eh, mladimi, s prijatelji opere. Juvenilja želi odpreti vrata gledališča v dvojnem smislu. Eh, v smislu tega, da si lahko član nekega društva, ampak Mi pravimo, da eh, izkušnje gledališča ne moramo doživeti sami. To je nekaj, kar lahko doživimo skupaj. Govoril sem z eh, angliškimi mladimi, ki so dajali, da je iti v gledališče v opero tako, kot eh, ko greš na nogometno tekmo. Najprej nekoliko dolgočasno, potem pa nekdo da gol in potem vsi krčijo in so srečni. Tako je tudi v operi. Morda poslušaš eno uro, potem pa slišimo eno opero, neko arijo ki povzroči, da se nekaj premakne v našem srcu, takrat izbruhne eh, aplaus in pravzaprav zasinči orkester. In juvenilija, torej v juveniliji smo prepričani, da je pomembno, da širimo to izkušnjo. Gledališče je prostor, kjer so razredi zelo jasno opredeljeni. Imamo um, Eh, eh, parter, lože in tako naprej. Ampak pri juvenili ni tako. Mi gremo skupaj v gledališče in eh, se eh, poskušamo ogledati predstave za eh, kar najnižjimi sredstvi. Torej, mi smo skupina mladih, ki potem govori tudi za umetniki in za direktori oper in mi jih poskušamo prepričati, da spustijo mlade v gledališče oziroma na predstavo po zniženih cenah. In tako lahko mladi gredo v Milano, obiščajo skalo. Skalja je, predstavlja čarobno um, izkušnjo in tam lahko potem sedimo v parterju. Uh, mladim želimo odpreti tudi svet mesta, torej gledališče in opero uporabljamo kot mehanizem za odprtje svetu, ki ga mladi pogosto doživljajo kot nekaj nedosegljivega. nedosegljivega. Eh, včasih se zgodi, da um, si sam, da se čutiš samega, da te nihče ne razume. Če, pri, če pa se pridružiš eh, tem mladim, potem skupaj doživljaš glasbo. Glasba se te dotakne in ob koncu skupnega druženja po dveh dneh uh, mladi postanejo prijatelji. In to pomeni, da nastane združena publika torej danes, eh, naprimer, ti mladi eh, eh, gredo v gledališče in se ne počutijo več sami, kajti skupaj z nekom so obiskali gledališče. In tu se odpre svet deljenja. Tukaj se združujemo francozi, italijani, obiskali smo naprimer opero v Oslu in čutimo ta duh skupnosti včasih eh, zapojemo nekoliko Wagnerja po nemško mm, ali kaj podobnega. Eh, juvenila ima ta, to moč, združuje. Torej, združuje eh, sever in jug, Oslo in Palermo. Umet skupnost obnavlja ljudstva in razkriva življenje. Mi ne gremo v opero zato, da bi zapolnili nek večer. Kajti predstava, operna predstava, baletna predstava zvečer nam pove nekaj, da se potem bolj pripravljamo na življenje. To je čarobni svet. Eh, Kaj ti eh, tam eh, sličimo glasbenike, čutimo delo režiserja, potem čutimo luči in to je prostor, kjer občutimo različne svetove in predstavlja združeno skupnost. Včasih se lahko podamo tudi v ozadje gledališča. In uh, uh, upam, da bomo skupaj lahko zagotovili uh, spektakel, ki se bo zaslužil aplaus uh, gledalcev. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für dieses. Hvala za predstavitev tega čudovitega projekta sedaj pa bomo slišali zmagovalca eh, nagrade Karla Velikega, gre za projekt Workation eh, iz Polske, predstavil pa ga bo Tomaš Tomalik. Izvolite. Dzień dobry, nazywam się Tomek Tomalik, pochodzę z Polski. I... Hvala, ime mi je Tomek Tomalik, prihajam z Polske. Obiskujem srednjo šolo v Vroclavu. Veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim naš projekt tukaj v Evropskem parlamentu. Tukaj sem prvič. Na začetku leta 2018 sem predlagal projekt Workation za nagrado Karla Velikega. Zmagali smo na nacionalni ravni, sedaj pa smo dobili tudi glavno nagrado na evropski ravni. Naj pojasnim, zakaj gre pri projektu Workation. Vsako leto so mladi iz Francije, Nemčije, Ukrajine, Poljske in Italije povabljeni v mesto Grlic oziroma Zgroželec tam lahko delajo, lahko se zabavajo in se med seboj pogovarjajo v različnih jezikih. Delo je težko, se tudi umažeš, ampak je tudi zelo zabavno. Predvsem, ko se nekoliko spoznaš z drugimi. Stala Gejtej je mesto, kjer je v drugi svetovni vojni bilo nemško koncentracijsko taborišče. No, vemo, da zgodovina lahko združi ljudi. Vsako leto imamo dve skupini v eh, našem delovnem kampu. Eh, lani smo imeli skupino umetnikov in pa arheologov. Arheologi so delali na ehm, so torej izkopavali uh, uh, najdišče in so našli kovance, pa tudi kovinske maske. Uh, pri tem jih je seveda vodil uh, za to sposobljeni strokovnjak. Leta 2016. So arheologi našli tudi nekaj predmetov za vsakodnevno življenje, Um, umetniki pa so pripravili nekaj instalacij iz uh, opek in vejevja. Mi razpravljamo o zgodovini, o spominu, razpravljamo o tem, ali obstaja kaj takšnega, kot je evropski spomin. No, in ko se srečujejo francozi, nemci, ukrajinci, italijani, poljaki, uh, Eh, potem eh, ugotovimo, da se je treba naučiti lekcije iz zgodovine in da moramo skupaj delati na naši skupni prihodnosti. Eh, ob koncu tabora smo imeli tudi pesniške večere. Ljudje iz Gorlica in pa Zgroželeca so povabljeni na te recitacije. Uh, imamo tudi posebno ceremonijo, ki je precej svečana. In na koncu uh, prireditve imamo vedno tudi koncert. Workation je dobra priložnost za to, da se zabavaš, da se pogovarjaš, da skupaj delaš, da greš skupaj na sprehode, um, organiziramo naš prosti čas igramo se različne igre, spoznamo okolico, ogledamo si sosednje kraje. Skratka, z programom Vacation želimo oživiti zgodovino. Eh, no, in um, upam, da sem v tem kratkem času uspel pojasniti, zakaj gre pri programu Vocation. Nisem povedal vsega, sem pa omenil najpomembnejše stvari. Hvala lepa, da ste me povabili v Evropski parlament. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Auch. Hvala lepa za. predstavitev tega impresivnega in pomembnega projekta. Kaj ti tisti, ki ne pozna svoje preteklosti, ne more ustrezno oblikovati svoje prihodnosti. Tudi današnje generacije moramo vedno znova spominjati na to, kakšne grozovitosti so se dogajale v Evropi in to niti ne tako daleč nazaj. Eh, poskrbeti moramo za to, da se to ne bo nikoli več ponovilo v Evropi. Vsem skupaj se zahvaljujem, vsi trije projekti so na različne načine dokazali, kako kreativni so lahko mladi ljudje v Evropi in eh, koliko eh, srca ste vložili v to, da bi izboljšali to Evropo, da bi zbližali ljudi in da bi s tem um, prispevali tudi vzajemno razumevanje različnih kultur, različnih načinov življenja. Uh, to, kar nam je skupno, moramo postaviti nad to, kar nas razdeljuje. Uh, graditi moramo mostove, ne pa novih zidov. Tako da v imenu vseh se vam prisrčno zahvaljujem. Eh, želim vam veliko uspeha pri nadaljem delu. Nekaj časa nam je ostalo za razpravo. Najprej na vrsti Sabine Ferhajen. Hvala lepa, da ste danes tukaj, da ste v odboru predstavili svoje projekte. Jaz sem imela to čast, da sem bila prisotna ob podelitvi nagrade Karla Velikega v mojem mestu Aachen. Eh, no, in moram reči, da so bili vsi projekti impresivni. Ne zavidam žiri, ki je morala izbrati tri zmagovalne projekte, kajti projekti so res kazali proevropski angažma mladih ljudi. Eh, projekti so bili zelo raznoliki. In tudi projekti, ki so bili danes tukaj predstavljeni, kažejo na to, na kako različne načine se lahko angažiramo za svoje vrednote in za Evropo. No, nikogar ne želim izpostavljati, ampak eh, ta operni projekt me je fasciniral. Gre za mešanico kulturne dediščine, eh, dostopnosti kulture. Naša glasba, predvsem klasična glasba, nas je v preteklosti bolj povezovala, predvsem klasična glasba. Um, brez uh, kakšnih uh, kraljevih družin, določenih opernih del, sploh ne bi imeli, kajti oni so jih naročali. Uh, in to tudi na čezmen način, tako da glasba je res povezovalni element in z njo se lahko upremo tudi nacionalizmu. Uh, no, in tudi pri projektu uh, Workation je to pomembno, ukvarjati se moramo z zgodovino. Eh, mladi ljudje morajo to izkusiti, morajo razumeti, kaj je bilo tisto, kar nas je um, ločevalo v drugi svetovni vojni in kaj nas danes povezuje. To se mi zdi izredno pomembno. In to je pomembno tudi zato, da bodo mladi ljudje bolje razumeli Evropo. Tudi, ko gre za migrante, um, nas to osvešča o tem, kakšne so naše vrednote, vrednote evropejcev. Od tega bi se lahko veliko naučili. Se pravi, hvala lepa za predstavitev projektov. Upam, da boste nadaljevali s takšnim delom in da boste s tem nadahnili tudi druge mlade, eh, zato da bodo um, eh, izumi, da bodo izumili nove projekte. Hvala lepa. Di, cosa, colpi... uh, eh, hvala lepa za vaše izredne prispevke. Torej, vi ste predstavniki novih generacij in izražate tudi potrebo po tem, da se je potrebno uh, spominjati, da je treba odpravljati predsotke, predsotke do beguncev, predsotke do glasbe. In um, zanimata me dve stvari. Kar se tiče eh, vaše izkušnje kot pisateljica čudovite knjige, ki ste jo napisali. Pogosto begunci pišajo knjige. Po mojem mnenju to spodbuja kroženje autobiografij, ki nam eh, pove, povedo resnične zgodbe. In ti romani predstavljajo kulturno posredovanje. In, um, mladi prisluhnajo osebi, ki pripovedujo o svojem življenju in na ta način lahko presežemo številne predsotke. Zanima me, ali eh, ste se srečali tudi za kritiki, ki so bili pozorni na to razsežnost. Potem Kar se tiče eh, te juvenilije, eh, torej vi združujete zelo pomembne izkušnje, torej delite kulturno dediščino, eh, širite umetniško izkušnjo, torej to obstajajo tudi šole za otroke. Povabili smo vas v parlament. In eh, nekdo je dejal, da eh, umetnik ne more biti drugega kot evropejska, ti glasba se vedno širi preko različnih kultur. Torej, zanima me sledeči. Sledeče, te, te izkušnje lahko rastejo in ali mislite, eh, da bi lahko to postalo še nekaj več? Kako bi lahko to izkušnjo razširili na evropski ravni? Hvala. Hvala lepa, Helga Trupel. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem trem. Eh, zelo sem uživala vse tri, v vseh treh eh, predstavitvah. Zelo ste me navdahnili. Um, Eh, gospa eh, Abdullahi Abdi je dejala, da ne bo dopustila, da bi eh, ji ljudje ukradli sanje. In tudi sama sem se držala tega v politiki zadnjih 30 let in to je zelo dober pristop. Živite v Berlinu in razumem, da vam je všeč mest, mest, to mesto, tudi meni je to mesto res všeč. Berlin je čudovito mesto, kajti to je multikulturno mesto, zelo raznoliko mesto. Številni intelektualci, pisatelji, glasbeniki, begunci, imigranti živijo tam. Je to med vzhodom in zahodom, eh, eh, prihajajo iz Afrike, iz ZDA, iz Izraela. Torej, to je res zelo zanimiva mešanica. Eden mojih eh, prijateljev, ena moja prijateljica je ameriška pisateljica, ki je zapustila ZDA in šla v Berlin, kajti ljubši je Berlin kot Manhattan. Toliko, kar se tiče oglaševanja Berlina. In potem, kar se tiče opere. Vi si želite, da bi z opero dosegli mlade, da bi oni razumeli, zakaj je opera tako čudovita in čustvena. Vi želite najmlajšim dati možnost, da bi to razumeli. To je dobro, kaj ti poznam številne ljubitelje opere, ki se pretežujejo, da mladih ne morajo navdušiti. Zato se mi zdi, da uh, uh, je ta projekt res dober oglas. Pravzaprav bi vas rada vrstila tudi na svojo spletno stran. Uh, In sedaj uh, eh, Tomaš Tomalik. Da, evropski spomin, um, to obstaja, o tem večkrat razpravljamo tukaj v odboru. Morda nimamo enega evropskega spomina, ampak to je kombinacija različnih spominov. In vsi ti spomini predstavljajo uh, skupek, povzetek spominov. Nimamo enega spomina, imamo raznolike skupine, ki, spomine, ki pa, pa spašajo skupaj. Če želimo o, razumeti zgodovino, jo moramo obravnavati iz različnih vidikov. Nekaj nečesa se moramo naučiti iz, zgodu, iz zgodovine, tako da eh, se ne bomo vrnili k temu, kar se je v Evropi dogajalo v preteklih desetletjih in stoletjih. Zato sem vesela, da ste danes z nami in vsem želim, da nadaljujete s svojim delom. Hvala lepa, gospa Ward. Hvala lepa, hvala lepa, da ste prišli v naš odbor in sedaj ste nas navdali z upanjem. Eh, Kaj ti mladi bodo odgovor za prihodnost in zelo je pomembno, da ste tu. Lepo je, da imamo takšno raznolikost projektov. Predstavljate zelo različne vidike projektov. In eh, mislim, da je zelo pomembno, da pokažemo to eh, široko eh, paleto načinov, kako lahko mladi raziskujajo ideje in kako lahko dosegajo druge. Sama sem bila odgovorna za poročilo o medkulturnem dialogu, raznolikosti in temeljnih vrednotah. Eh, naš odbor eh, se je na ta način ozval na pariško eh, deklaracijo, kajti 28 mm, ministrov za izobraževanje se je združilo po dogodkih v Charlie Abdoju in oni so se zauzeli za bolj usklajen odgovor Evropske unije. To pomeni, da moramo najti način za pogovor z drug, drug, drugim preko meja umetnost, eh, prostovoljstvo, medčloveški stiki in vse to zajemajo vaši projekti. Zlasti bi se eh, vam rada zahvalila, gospa Abdullah Abdi, kajti sama se ukvarjam z eh, vprašanjem LGBT v svoji državi, pa tudi drugot po Evropi. Ob koncu tedna sem bila v Skopju, tam sem obiskala eh, dogodek LGBT za mlade. In vem, koliko trpljenja Eh, doživljajo tudi eh, ljudje, koliko nasilja in eh, vem, da se transseksualci soočajo z veliko nasilja in sovraštva in vi opravljate zelo pomembno delo, ste ponosna mlada ženska ki opravlja svoje delo. Lepo, da ste prišli k nam. Izhajate iz tako težkega položaja, pa ste preživeli in sedaj lahko postanete uh, vodja. In, um, umetnost je metoda za to, da lahko prenesete svoje poročilo. Torej, o vas bom spregovorila tudi v svoji razvojni skupnosti LGBT, kajti to je zgodba, ki si zasluži, da jo e, pripovedujemo naprej. Hvala lepa, sedaj pa bom dala besedo še e, našim umetnikom oziroma našim eh, nagrajencem. Začeli bomo eh, za gospo Abdullah Jabdi. Ah, začela bom z vprašanjem gospe Koste. Da, delam s eh, publicisti. Torej, Knjiga se je kar dobro prodajala, 18 tisoč knjig je bilo izdajanih, razdelili so se tudi po šolah. Govorila sem sa številnimi mladimi ljudmi, obiskala sem šole, govorila sem za desetletniki na Norveškem, za mladimi eh, v drugih državah. Bili so zelo radovedni, postavljali so vprašanja niso, eh, niso se vedli kot odrasli. Spraševali so me po najljubših hrani, po najljubših filmih. Eh, na ta način smo se pogovarjali in tako je prišlo do eh, medčloveške interakcije. In to je dokaz za to, da postanemo pokvarjeni šele, ko postanemo odrasli. Zelo mi je bilo všeč. Eh, torej, prva beseda, ki sem jo slišala v Nemčiji, je bila ah, zo, a tako. In eh, vsako eh, jutro mi to sedaj pove moj eh, prijatelj in vsako jutro mu najprej povem ah, zo. Torej, Berlin je res prekrasen. Ah, zo. Kaj to pomeni? To pomeni razumem. Ah, zo, a tako, torej vi mi nekaj poveste in jaz to razumem in potem rečem, a tako. Um, Eh, torej, ko sem eh, eh, se udeležila nekega intervjuja, mi je, se je novinar kar naprej vzival za besedo, a tako, a tako, najprej nisem razumela, pa sem, sem razumela, da to pomeni ja razumem. Torej, vprašanje LGBT mi je zelo pri srcu, sem transženska, zelo sem ponosna na to, ne soočam se s veliko diskriminacije, kajti naša družba je zelo vizualna in v transskupnosti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 Imam pa eh, številne eh, prijateljice v tej družbi, ki se soočajo z grozljivo diskriminacijo. Eh, je pa Berlin prvo mesto, ki je ustanovilo centr za begunce LGBT. In ta hip se borim za to, da bi to razširili po vsej Evropi kajti eh, v večini državah je tako, da se LGBT begunci pridružijo drugim beguncem in tam se soočajo za veliko nasilja in diskriminacije. Dobro, hvala lepa. Sedaj pa Mirko. Rad bi se odzval na nekaj vaših vprašanj. Najprej bi se rad zahvalil za vaš interes eh, in zato sem za vaš interes sem zelo počaščen. Opera v Evropi, da, torej mi si za to prizadevamo. Seveda pa ni lahko. Zelo si prizadevamo, ampak mladi morda niso med eh, prioritetami, kajti mi nismo tisti, ki bomo doprinesli veliko denarja, mi ne prinašamo milijonov evrov, mi prinašamo izkušnje. In še nekaj je pomembno. In eh, to je nekaj, česar eh, eh, organizacije za trženje ne omogočijo. Torej, odnos vpliva na vsebino. Ti ne veš, kaj bo v gledališki predstavi. To, da če ti nekaj prijatelj, ne veš, kaj, teče, kaj se dogaja v gledališču, ampak potem pride prijatelj in ti reče, pridi, greva skupaj v gledališče in tako naprej bil sem eh, član nekega društva v Veroni in nekdo mi je rekel, eh, ampak eh, jaz ne razumem tvoje glasbe, nisem tako izobražen. Jaz pa vedno pravim, da je dovolj, če imaš dve, dva ušesa in potem lahko prisluhneš. Torej, mi si prizadevamo, trudimo se, ampak ni enostavno, ni enostavno organizirati sestanka za direktorjem opere. Včasih so seveda tudi izkušnje, včasih nas kar se da hitro sprejmejo spomnim se festivala v Mantovi, naprimer, kjer je to hitro steklo. Eh, torej, v Italiji eh, je opera zelo živa, veliko je konkurence in tam so se hitro potrudili za sestanek z nami. Torej, mantra je, da bi opera postala bolj eh, dosegljiva, da bi odprli vrata. Torej, odprl se je tudi medkulturni dialog. Ehm, Prvikrat sem šel v Evropo pri devetih letih, ehm, nosil sem eh, jakno svojega očeta in ogledal sem si Aido, ki pripoveduje o ljubezni med različnimi rasami. Eh, dve uri in pol je govora o vojni in zadnja beseda je mir, ne razpravi mir. Torej, glasba nam da celo vrsto možnosti. klasična glasba je večna, ki ne pozna časa in nam nekaj eh, pove. In ko grem v opero, eh, imam, eh, dobim kurjo pot in, in tam res čutimo nekaj večjega. Gledališče je, gledališče je gotovo eh, kraj, zelo vključujoč eh, kraj za LGTB, kajti ni pomembno, kdo si in odkot prihajaš, če eh, prideš poslušati glasbo. In to dokazujejo tudi različni orkestri, naprimer. Norjev Perlajc je umrl pred 25 leti. In 25 mm, let je minilo tudi od eh, zelo pomembnega eh, filma in eh, Marija Kalas je pela v operi oziroma tam slišimo arijo. ki govori o ljubezni in to je vključeno v tem filmu in to so res čarobni trenutki. Torej, uh, gospa Thompson uh, dela že 30 let na področju AIDS-a in HIV-a in eh, tudi ona je obiskala um, predstave in uh, dejstvo je, da uh, preko glasbe izrazimo čustva, ki jih sicer ne moremo. Hvala lepa. In sedaj, ne nazadnje, še Tomaš. rad bi se vam zahvalil za prijazne besede. Zlasti bi se morali zahvaliti organizatorjem, kajti eh, to so ljudje, ki znajo deliti. Eh, z nami delijo eh, svoje verjetje v dobro v ljudeh in Eh, z nami delijo tudi svojo profesionalnost, omogočajo nam upogled v svoje poklicno življenje. Ljudje, ki spremljajo ta projekt, eh, nam dajo nekaj, kar bo, nas bo spremljalo celo življenje. Z nami so bili tudi študenti arhitekture, zraven pa so bili tudi ljudje, kot sem jaz. to, česar se učim jaz, ni nikakor povezano sa temo tega projekta. To pomeni, da se ne združujejo samo ljudi iz različnih držav, ampak ljudje z različnimi interesi, ki jih zanimajo različne teme. Zato bi se rad še enkrat zahvalil in predvsem bi se rad zahvalil organizatorjem. Ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Še enkrat bi se rada vsem zahvalila, hvala lepa, da ste bili danes z nami in da ste nam predstavili svoje projekte. Torej, tisti, ki so se prireditve udeležili, so bili navdušeni. Eh, rada bi samo ponovila, delajte še naprej, poskušajte navdahniti tudi druge, eh, lotite se novih projektov, ampak na vsak način nadaljujte s svojim odličnim delom. In eh, prisrčna hvala, da ste bili danes z nami. In seveda čestitke, da ste dobili nagrado Karla Velikega. Tako, sedaj pa se bomo še fotografirali družinska fotografija eh, še prisotnih članov odbora za kulturo za dobitniki nagrade.